Dobrodošli na sestanek. Ali lahko delamo po našem dnevnem redu? Ja. Dodala bi tole. Gospod Kučas Preto nas je prosil, da z dnevnega reda umaknemo točko 8. To je splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019, vsi oddelki. E, želi odločitev, ki je usklajena, ne pa e, odločitev odbora. Dokument ki je relevanten, je dokument 6 skupaj z vsemi dokumenti sprejetimi odboru budžet. Ampak eh, vsi ti dokumenti pa ne bodo na voljo pred koncem tega tedna. Gospod Didje, po drugi strani, ki je poročevalec v senci za ELS za to poročilo, in gospod Selimovič, ki je poročevalec v senci eh, skupine Aldesta, pa želela, da se eh, glasovanje ohrani tako, kot je bilo načrtovano. Torej, če nimate nič proti, predlagam, da vseeno obdelamo to točko dnevnega reda. Če pa imate ugovore, pa predlagam, da se lotimo postopkovnega glasovanja med glasovanjem ali kdo proti, da se umakne ta točka? Kdo pa je za to, da uredimo zadevo? Da glasujemo torej? To pomeni, da dva poslanca želita, da se ta točka umakne dnevnega reda, eden poslanec pa želi, da glasujemo. Zato predlagam, da točko umaknemo. Hvala. Zdaj pa obvestila predsednice. Vsi jeziki so na voljo razen bolgarščine, finščine in eh, hrvaščine. Potem druga točka, medinstitucionalna pogajanja. Kot veste, Zdaj delamo na direktivi o ravnotežju med uh, zasebnim in uh, poklicnim življenjem. Drugi trialog je potekal včeraj. So zakonodajalca, sta se pogovarjala o področju uporabe direktive, pa tudi o vprašanju um, očetovstva oziroma očetovskega dopusta in pa starševskega dopusta. Razprave so bile zelo konstruktivne, tako da smo lahko začeli uh, Eh, preučevati različne, več različnih uh, opcij. Naslednji trialog pa bo 6. novembra. Tretja točka. Naslednji trialogi. To bodo trialogije v agencijah. Še vedno se ukvarjamo s tem. Naslednje zasedanje, naslednji trialog bo 16. oktobra med 7. in in deseto uro zvečer. Potem eh, naslednja točka v zvezi s časom za govor. Naš dnevni red je precej natrpan. Tukaj vas je bolj malo, ampak Če bo več poslancev, ki bodo želeli govoriti, bi vas želela opozoriti, da je čez govora za poročevalce in pa za poročevalce v senci omej, omejen, torej tri minute za nje, za druge poslance pa dve minuti. Bomo videli. Mogoče pa so vsi strašno bolni, ker jih trenutno ni. Če ljudi ne bo, bomo imeli dovolj časa za govor. Dobro. Ali lahko potrdimo zapisnik sestanka 29. oktobra, eh, augusta, se pravi, če. Zdaj pa točka 4 na dnevnem redu. To je izvajanje listine Evropske unije o temeljnih pravicah v institucionalnem okvirju EU. Besedo dajem gospodu Kukanu, ki je pripravljalec mnenja. Hvala lepa. Lepa gospa predsednica, z veseljem predstavim eh, tole mnenje kolegom. Izpostavil bi, da je časovnica za resolucijo v Afku bila že večkrat podaljšana. Gospa Spinelli je poročevalka. Gospa Spinelli, Spinelli bo predstavila dokončni dokument, delovni dokument, torej obrazložitveni um, dokument jutri potem končni pa, um, dokument pa 21. Nimamo torej še dokončnega dokumenta, ampak veliko pa je bilo vloženega dela, da bi opredelili glavna vprašanja, ki so pomembna za naš odbor. Tehnične omejitve osnutka so take, da mora biti besedilo bolj kratko. Skušal pa sem vključiti nekaj najbolj pomembnih elementov z vidika naše poslanske skupine oziroma eh, odbora Ample. Pozivamo vse evropske organe, da popolnoma spoštujejo vse socialne določbe iz listine in pa da se skladnost sistematično ocenjuje. Poleg tega podarjam tudi, kako pomembno je, da se enako vredno obravnavajo tudi socialno-ekonomske pravice. Pozivam o zaveščanju, eh, o določbah iz listine, tako na ravni Evropske unije, kot na nacionalni ravni. Poleg tega podarjam, da bi morale države članice spoštovati svojo obveznost vezano na socialne in gospodarske zahteve listine. Prizadevati si morajo za skladnost z evropskimi ekonomskimi instrumenti. Torej, 18. oktobra je rok za predloge sprememb in to opovdne. O sestanku upročevalcev senci boste ustrezno obveščeni. V našem odboru bomo glasovali 3. decembra. Tako da se veselim sodelovanja s poročevalci v senci. Gospa predsednica, vidite, privrčeval sem nekaj časa za naslednje govornike. Hvala. Thank you, uh, Mr. Sean Simon. Hvala, gospod Sean Simon. Thank you, Madam President. Hvala, gospa predsednica. Zahvaljujem se tudi pripravljalcu mnenja. Dobro, da ste privrčevali čas za prihodnje govornike, kajti očitno jih je, se jih danes tukaj kar gnete. komaj čakajo, da se vsi oglasijo. No, ampak čestitam za tole uh, zgodnje opravljeno delo, preliminarno delo. Mislim, da uh, je to naravno pravi in lahko se strinjamo z vsem, kar je bilo povedano. Edina stvar, ki bi jo dodal v zvezi uh, s poslanci iz SND, ki razmišljajo o tem, da bi pripravili predloge sprememb v skladu s časovnico. Uh, je tole. Želeli bi še bolj poudariti perspektivo odbora Empel. Za vse predloge komisije, naprimer za Evropski stebr socialnih pravic, za ravnovesje med eh, delovnim in življenskim eh, okoljem, socialne, pravice iz socialne varnosti in podobno. Torej vse te, te dosjeje je treba temeljito preučiti in naša skupina mora poskrbeti, da se v celoti upošteva vsak element iz listine, ki se nanaša na delo odbora Ample. No, ampak eh, lepo pa videti, da si vsi prizadevamo v isto smer. Hvala. Hvala, gospa Trebesi, vse naslednje. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala lepa tudi pripravljalcu mnenja, gospodu oziroma poročevalcu, gospodu Kukanu. Vemo, na kakšne težave je vse naletel. Bil je kratek, tudi sama bom skušala biti kratka. Najprej hvala lepa za upravljeno delo v teh težavnih okoliščinah. Mislim, da moramo biti realistični. Pravilno moramo Eh, oceniti, kako lahko vse te socialne eh, pravice eh, skupaj s kompetencami izvajamo v državah članici, kaj je realno všeči, doseči. Ne gre za to, da bi želeli uvajati ali razširjati pravice, gre za to, da obstoj, izvajamo obstoječe pravice, ki jih že imamo v zakonodaji Evropske unije. In to je tudi v vodnih izjavah jasno zapisano, pa tudi v protokolu 30, recimo v povezavi eh, z Združenim kraljestvom, eh, se to eh, spet preučuje. Skupina EKR da, meni, da je pomembno, da obravnavamo vse te tematike v okviru Evropske unije. Treba je vse skupaj proučevati kot celoto, ne gre za neko hierarhijo pravic, ne gre za to, da so neke pravice nadrejene drugim. Vse, je izva, vse skupaj treba izvajati kot celoto. Sama sem letos uh, v Avstriji obiskala tudi agencijo za Eh, zagotavljanje pravic, tako da eh, sem pripravila tudi nekaj predlogov, ki sem jih od tam dobila za izboljšanje eh, samega poročila. Zahvaljujem se poročevalcu in se že veselim prihodnjega sodelovanja. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa dobi besedo gospa Harkin. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala tudi poročevalcu. Ko ste že povedali, Tukaj vidimo, kateri so najbolj pomembni elementi z vidika odbora Ample. Vsem nam je jasno, da je treba listino sistematično upoštevati skozi vse korake zakonodajnega postopka. Pa tudi pri oblikovanju politike je treba upoštevati vse te elemente. dogaja se določen razvoj zaradi sodne prakse, tudi Evropskega sodišča. Tako da ne gre samo za tisto fazo um, priprave zakonodaje, pomembna je tudi faza izvajanja. In v tem kontekstu tudi Evropska agencija za temeljne pravice vsekakor lahko je pomemben zaveznik. Pomembno se je spomniti, da Mm, se mora, da si mora Evropska unija prizadevati, da se izvajajo vse tiste pravice, ki so že zabeležene v listini, pa tudi v drugih listinah o človekovih pravicah. Za državljane je pomembno, da se lahko zanesejo na Evropsko listino. Strinjam se s kolegico iz EKR, tukaj ne gre za nove pravice, biti moramo realni, ampak del tega pa je, da se zavedamo, da je vse skupaj resnično, da ne gre samo za črko na papirju. Treba se je naslanjati na te pravice in jih izvajati. Pomembno je tudi, da je ureditev uh, temeljnih pravic v Evropi taka, da ne bo skrbela le za to, da Evropska unija ne vpliva negativno na te pravice. Ne, mislim, da moramo proaktivno zagotavljati, da se uh, človekove pravice ustrezno uvajajo v politike in pa v zakonodajo. Lahko gre za zaposlovanje, lahko gre za sem, semester ali kaj drugega. Če se bomo tega lotili sistematično, bomo izboljšali tudi zaupanje državljanov Evropske unije v evropske institucije. In to je izredno pomembno, zlasti v tem trenutku. Hvala. Hvala lepa. Ne vidim, ali je gospod Silikiotis tukaj ali ga mogoče kdo za, zastopa za skupino GUE? No Ni nikogar, ki bi zastopal GUE. Očitno ne, gremo naprej na zelene. Gospod Mitrofanovs, tudi njega ne vidim v dvorani, ali ga kdo nadomešča. Izvolite. Um, Hvala. Naj dodam par besed k temu, kar je že povedal poročevalec, pa tudi kolegi, ki so se že oglasili. Mi skušamo zagotoviti, da se spoštuje zakonodajo, ampak hkrati pa gre tukaj za neke vrste promocijo, kako naj povečamo poznavanje pravic pri ljudeh. Mislim, da moramo iti tudi v to smer. In potem moramo vse skupaj povedati tudi cilji trajnostnega razvoja. Gre za neke vrste križanca. Tukaj so še drugi instrumenti, s katerimi se povezujemo, kot je povedala že gospa Harkin. Seveda moramo poznati tudi, kakšna je vloga Equineta v tem. Eh, pri tej promociji pravic. Seveda pa tukaj ne gre samo za pravice iz zaposlovanja, ampak gre tudi recimo za vprašanje uh, ustreznega dostopa. Um, tako da bomo tudi na to temo še pripravili kakšne predloge sprememb. Thank you, Madam Lambert, EFTD. Hvala, gospa Lambert. EFDD, eh, e je kdo tukaj za EFDD? Ne, no potem, potem pa ENF, gospa Bizoto. Izvolite. Euh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Mi bi radi podali naše mnenje glede tega mnenja. Gle, gre za mm, literarni zapis, ki je sicer politično korekten, vendar pa je v nasprotju z nacionalnimi interesi držav članic. To je vse, najlepša hvala. Uh... Hvala lepa. besedo dajem še komisiji. Gospa Jelnat, ki zastopa komisijo, ste tukaj ali pa kdo drug? Izvolite. Good morning. Uh, may I, may I? Dobro jutro. Eh, kakšno je bilo vprašanje? Eh, eh, Ali bi lahko, prosim, ponovili tisto vprašanje, ki ste ga postavili komisiji? No Ni bilo vprašanja, enostavno sem vam dala možnost, da še kaj dodate z vidika komisije v zvezi z izvajanjem listine temeljnih pravic. Lahko dobite besedo, če želite še kaj dodati ali pa kaj izpostaviti, kar je eh, še posebej zanimivo z vedika komisije. Hvala lepa, v tej fazi nimamo nobenih komentarjev. Hvala. Okay, uh, the timetable is, as uh, eh, Mr. Kukan also mentioned. Uh No, časovnica je taka, kot je omenil že gospod Kukan. Do 18. oktobra je treba predložiti predloge sprememb in sicer do opovdne. Potem eh, v odboru Empel glasujemo 3. decembra, na plenarnem zasedanju pa marca 2019. Tako pa smo prišli do glasovanja. Vzeli si bomo par minut da zagotovimo, da bodo nazoči vsi, ki želijo glasovati. Torej, tri minute odmora bomo imeli, potem pa začnemo z glasovanjem. Uh, this is the first one. Uh, it's this one. Or, mm. mr casa thank you madam chair uh, just before gospod casa hvala gospa predsedujoča preden uh, začnemo glasovanje bi povedal naslednje kot veste je bil v bulgariji je bila v bulgariji uh, ubita novinarka trije novinarji so letos umrli na malti na slovaškem in zdaj v bulgariji tudi to so delavci, poleg tega, da so novinari. Zato predlagam minuto molka, da se poklonimo delo zadevni novinarki, ki je preučevala zlasti primere korupcije. Predlagam torej minuto molka. No, uh, no one wants to say no to that. Temu nihče ne oporeka. Tako da bomo posvetili novinarki minuto molka.

Hvala lepa. Potem pa začnemo z glasovanjem. Ne vem, če imam zdaj vse pred seboj. No, zdaj pa imam. Najprej bomo glasovali o pismu. Gre za mnenje v obliki pisma o vlogah za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji, za enega od primerov, ki je bil obravnavan. Kdo je za? Elektronsko glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Uh, thank you. Then we proceed to uh, the next item on the agenda. Uh, Gremo na naslednjo točko dnevnega reda poročilo gospoda Hetmana za poslovanje in socialne politike v evroobmočju. Na prošnjo skupine GUE bomo eh, dodatno kot o dodatkih glasovali eh, o eh, predlogih spremem 65 in 145 pri kompromisu 11 in 22 niti sama nimam glasovalne kartice, no, ampak bo že šlo. Najprej kompromis 10 za, kdo je proti, kdo se vzdrži sprejeto. Predlog spremembe 61 za, proti, vzdržani, preverjamo 61 začetek glasovanja, konec. Zavrnjeno. 20 glasov za in 20 glasov proti. Yes. Moja kartica je tista, ki je bila bistvena, se upravičujem. Gremo naprej. Predlog spremembe 62, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo elektronsko predlog spremembe 62, začetek glasovanja. Konec glasovanja, zavrnjeno. Mm-hmm. Kompromis 11. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani sprejeto. Potem 65. To je dodatek. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Bomo pa preverili predlog spremembe 65, začetek glasovanja o 65. Konec glasovanja zavrnjeno z dvema glasovoma. Gremo naprej. Predlog spremembe 68 in 69 ta, sta identična. Tako da glasujemo skupaj. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Kompromis. Ne, prej še predlog spremembe 70. Glasujemo po delih. Najprej prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del. Za? Proti? Vzdržani? preverjamo drugi del elektronsko začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. S 23 glasovi. Kompromis 12. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto. Glede 77 glasujemo po delih. Prvi del, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del je brezpredmeten, tako da gremo naprej na kompromis 13. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem 84 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 85 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 86 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 14, kdo je za, proti. Še enkrat, 14, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 15, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedemindevetdeset po delih glasujemo. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del, ne, gremo naprej na predlog spremembe 98, preostalo je brezpredmetno. Kdo je za pri 98? Kdo je proti? Vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 16. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, sprejet. Devetindevetdeset, drugi del. Tukaj glasujemo poimensko začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. S 35 glasovi. Kult 14, tukaj ne glasujemo, gremo naprej na 103. Kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjeno. 104 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 107 za, proti, vzdržani, sprejeto. 108. Sto osem. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto. Sto osem je sprejet. Kompromis sedemnaest za, proti. Vzdržani, sprejeto. Kompromis 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. 125 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, bi rekla. Ampak raje preverimo 1, 2, 5, začetek glasovanja konec glasovanja. Zavrnjeno. 126 za, proti, zdržani, sprejeto. 127 za. Preverjamo 126 elektronsko. Začete glasovanja v zvezi 126 sprejeto. S 25 glasovi. 127, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 20, kdo je za, proti. Prosim še enkrat, kompromis 20, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. 135, kdo je za, proti. Vzdržani zavrnjeno. Kult 2, prvi del, tukaj imamo po delih. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani sprejeto. Drugi del, za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. Tretji del, za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. Četrti del, za proti, vzdržani, sprejeto. Peti del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Šesti del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kult 5, oziroma, da, da, kult 5, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Kult 6 za proti, vzdržani sprejeto. Kult 7. Prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kult 8 za, proti, vzdržani sprejeto. Kult 9 za, proti, vzdržani sprejeto. Kult 10 za, proti, vzdržani sprejeto kult 11 po delih, prvi del najprej za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kult 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kult 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kult 17 za, proti, preverjamo kult 17. Začete glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto z enim glasom razlike. Kult 18, o tem ne glasujemo, tako da kult 20 za, proti, vzdržani. Preverjamo kult 20. Začete glasovanja. sprejeto s tremi glasovi razlike. Kult 21 za, proti, vzdržani, tudi to preverjamo elektronsko. Kult 21, začetek glasovanja. And the vote is now closed and is rejected by one vote. Uh, culture 23, those in favor, Zavrnjeno z enim glasom razlike kult 23 za, proti vzdržani sprejeto. Kult 24 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 21 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 22, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. glasov, glasujemo o 144 kot dodatek, kdo je za, kdo je proti. Preverjamo elektronsko. 144, začetek glasovanja. Konec. Zavrnjeno. S 25 glasovi. 148 za proti, vzdržani sprejeto, 149 je brezpredmeten, tako da sledi kompromis 23 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 24 za, proti, vzdržani sprejeto. 159 za, proti, vzdržani sprejeto. Zdaj pa še Navedbe ena, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Navedba ena a, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Navedba ena a, kdo je za, nova, kdo je za, kdo je proti, vzdržani sprejeto. Potem ena b. Zavrnjeno. Eh, amendment 5, those in favor. Sprememba 5, kdo je za, kdo je proti, vzdržani sprejeto. Potem 6, kdo je za, kdo je proti, vzdržani sprejeto. Potem 7, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 8, za, proti. Preverjamo elektronsko začetek glasovanja. Konec glasovanja, sprejeto z enim glasom razlike. Sprememba 9, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 10, za, proti, vzdržani. Preverjamo elektronsko predlog spremembe 10, začetek glasovanja. konec. Sprejeto. 27 glasov za. 11. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 12. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 13. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 14. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 15 za, proti vzdržani sprejeto, 16 za, proti vzdržani sprejeto. Zdaj pa pridemo do uvodnih izjav. Kompromis ena, kdo je za, kdo je proti vzdržani sprejeto. Uvodna izjava A. Torej 19, kdo je za, kdo je proti, je zdržani zavrnjeno. Uvodna izjava B. BA, to je 24, kdo je za, kdo je proti, zdržani zavrnjeno. Kompromis 2, za, proti, zdržani sprejeto. Kompromis 3, za, proti, vzdržani sprejeto. Kult 4 je brezpredmeten, tako da gremo na urno izjavo DA.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 konec glasovanja. Sprejeto s 27 glasovi. Kompromis 4 za, proti, vzdržani sprejeto. 35 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 5 eh, za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem 51 in 52 sta enaka, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Potem 53, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Pa še uvodna zjava JB, predlog spremembe 56 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo o osnutku poročila, kot je bilo spremenjeno, poimensko glasujemo. Začetek glasovanja konec glasovanja sprejeto s 30 glasovi za in 8 proti. Tako da se zahvaljujemo poročevalcu in nadaljujemo z naslednjo točko dnevnega reda. The interim report on the multi-annual. Sedaj gremo na glasovanje o mestnem poročilu večletnem finančnem okviru 2021-2027. Izvolite. Merci, madame la présidente. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rad bi predlagal, da glasujemo o sklepu v zvezi z glasovanjem o osmi točki, gre za splošni proračun Evropske unije. Zdi se mi, da moramo storiti tako kot eh, običajno pri napotenih eh, delavcih smo takrat glasovali. Sedaj pa ne vem, zakaj smo se odločili, da bodo koordinatorji glasovali o tem, da preložimo to točko. Torej, sam predlagam, da glasujemo o tem, če ohranimo na dnevnem redu osmo točko ali ne. Gospod Fegat, ja, meni javno. Let's vote on item seven. Najprej bomo glasovali o sedmi točki, potem pa bomo odločali naprej. Imam postopkovno vprašanje, ki sem ga želel pravočasno predstaviti. Ko končamo sedmo točko, boste vedeli, da imam postopkovno vprašanje s predlogom. V redu, to smo si zabeležili. Sedaj pa glasujemo na sedmi točki. Sedaj začnemo s pregon spremenljive številka 4. Gre za obmestno poročilo večnem finančnem okviru, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremenljiv številka 5, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. predlog spremembe številka 6. Tukaj imamo ustni predlog spremembe skupine e SD, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Predlog spremembe številka 7, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. <clears throat> Bi rekla, vendar bomo vseeno preverili. Glasujemo. And the Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. 24 glasov proti, kompromis enak, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smo imeli številka 10, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog sem imel številka 10. 11 in 12 sta bila omaknjena, tako da gremo kar na predsedniška 13 za, proti, zdržani, sprijeto. Predlog sem je številka 15, ustni predlog spremembe, skupina SD, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. 16, 17, 18, 19 20 in 21 so bili umaknjeni, tako da gremo na uvodno navedbo EC, predlazanje številka 1, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Vendar bomo to vseeno preverili. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Z enim glasom proti. Sedaj pa gremo naprej z mojim številka 2, kdo za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj pa imamo ustni predlog s mojim številka, eh, oziroma pre, skupine SD, v zvezi s predlogom s mojim številka 3, kdo za, proti, zdržani, sprejeto. Okay, then we go to item 8. Uh, Sedaj gremo na osmo točko dnevnega reda, kjer je splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019. Gospod Prijeta, želite besedo? Aha, ga ni. rad bi torej preložil glasovanje o predlogi sprememb na podlagi odločitve koordinatorjev. Gospoditi in gospod Kalevišan Pompa sta prosila, da glasovanje obdržimo na današnjem dnevnem redu. Kdo želi besedo? Aha, gospa Jongerius, še kdo? Gospod Kasa. Gospa Jongerius, izvolite. Okay. Um, uh, understood... Na začetku današnje seje sem dobila vtis, da smo tu že umaknili seznama za glasovanje zato se sprašujem, zakaj smo se najprej odločili v odboru, da bomo to umaknili z dnevnega reda, sedaj pa bomo o tem zopet odločali. glede na to, da ni nobene odločitve koordinatorjev za ponovno ulogo predlogov sprememb, bi želela, da bi se držali odločitve, ki smo jo sprejeli danes zjutraj, da ne bomo glasovali o tem predlogu, preden je eh, kolega prišel in sprožil to razpravo. Kolegica je že omenila, da smo se o tem odločili danes zjutraj. Na ozoči mm, so bili samo trije. Mi podpiramo predloga gospoda Kalešambone, gospoda Didija in bi radi o tem glasovali danes. Uh, Najlepša hvala. sam sem bil eden redkih, ki so bili tukaj že na začetku, ko smo o tem odločali. O tem smo glasovali danes zjutraj. Tukaj sem bil pravočasno in takrat ste dejali, gospa predsednica, da glede na to, da nas ni veliko tukaj, vendar pa smo glasovali dva proti ena, da to omaknimo z dnevnega eh, reda. In zato smo se tako odločili. Zdi se mi nujno, da če se nekaj odločimo, čeprav nas je malo, in potem pride večina kasneje in pravi, to ne velja, ker um, nismo bili tukaj in da potem odločitev enostavno prekličemo. To ni resno. Gospa McIntyre. Sama podpiram gospoda Kavešambona. Mislim, da moramo biti dosledni. Ali se odločimo, da ponovno ložimo predloge z njim, ali pa ne. V preteklosti smo to že storili in nismo tega prepustili koordinatorjem, zato menim, da je prav, da se o tem glasuje, zelo odbor o tem glasuje. Gospod Kasa. Imamo poslovnik glede tega, lahko sekretarjat odloči, smo imeli kvorum, ko smo sprejeli to odločitev. Uh, yes, Mr. Simon. Gospod Simon. Samo toliko, če je prišlo do nesporazuma. Takrat ni bilo kvoruma in vi, gospa predsednica, ste dejali, da glede na to, da ni dovolj poslancev prisotnih in da umaknemo točko zaradi tega, ker ni bilo dovolj poslancev prisotnih. Takrat na seji ni bilo dovolj poslancev in skupaj s prisotnimi ste se odločili, da omaknemo to točko z dnevnega reda. Ne vem, če je to v skladu s poslovnikom, ampak tako ste dejali. where those who are really Tukaj imamo eh, strokovnjake, kot je moj kolega tukaj zraven, ki se na to spoznajo, da ko smo dnevni red sprejeli, smo ga sprejeli skupaj s tem, da črtamo to točko z dnevnega reda. Sama sem bila tudi ministrica za kulturo in vem, da s kaosom lahko pridemo do čudovitih zadev. Ne vem pa, če je večini kaos všeč tukaj v tej dvorani gospod Kasa da razumem to situacijo, ki smo jo imeli danes zjutraj, sedaj pa večina poslancev želi glasovati glede tega, če bomo glasovali o tej točki ali ne. In mislim, da morate postiti, da se večina poslancev odloči glede dnevnega reda. Gospa Jungerius. <clears throat> Zaradi poslovnika, mislim, da ne moremo spreminjati dnevnega reda vsakih pet minut. Zato menim, da ima sekretarjat prav glede dnevnega reda in drugič. Kot odziv na pripombo gospe McIntyre. Prejšnja leta smo se na sej koordinatorjev odločali glede tega in uh, sedaj ni bilo tako. Zato smo presenečeni nad tem, da smo se odločili glede dnevnega reda brez sklepa koordinatorjev. Sama nasprotujem temu, kar je predlagala gospa McIntyre. I'll try to be formal. Dit que de temps en temps la démocratie ça consiste à Včasih je v demokraciji treba poslancem dati besedo. Naj vas opomnim na to. Gospod Prijeta želi ponovno ulogo predlogov sprememb na podlagi sklepa koordinatorjev, ne sklepa odbora imamo dokument številka šest, kjer so zbrani vsi predlogi sprememb v, iz odbora za proračun. Tega moramo v odboru pregledati in tega ne bomo dobili do konca tega tedna. Zato moramo to tudi upoštevati. Zato predlagam, da točko črtamo z dnevnega reda. To smo tudi potrdili na današnji seji in upam, da boste to sprejeli, gospod Mann, gospa predsednica. V odboru za zaposlovanje smo se vedno dogovorili na podlagi odločitve večine glede postopnika. Agnes ima prav, bolje bi bilo, če bi se o tem odločili koordinatorju. Pri glasovanju sem bil prisoten, glasoval sem proti. Vendar pa, če o tem odločajo trije, mislim, da je to premalo. Menim, da je treba o tem odločati sedaj, ko nas je več in lahko resnično dobimo jasno večino in jasni pogled v to, kakšnega mnenja so poslanci. V odboru smo vedno skušali doseči dogovor na podlagi večinskega mnenja. Formalno. combien de temps je dois tenir le bras levé Koliko časa moram držati roko? Miško, gospod Šambon. Hvala lepa. <clears throat> Prvi poklic na svetu je bil poklic ekonomistov. Kar je bilo prej, je bilo samo kaos. Sam sem pravi specialist za kaos, vendar pa moramo vseeno poštevati tudi zdravi razum. Torej, da skušamo odločitev sprejeti na podlagi treh poslancev, ne vem, mislim, da ni prav. Ne smemo hm, prejiti v absurdno situacijo. Sam prosim, da se odločamo o tej točki, eh, In tukaj ne gre samo za ponovno vlogo predlogov sprememb našega prijatelja Serža, ampak gre za demokratično skupščino in mislim, da je treba to upoštevati. To je vse. Mislim, da je prav, da pokažemo prožnost in razumnost in preudarnost predsedstva kot tudi sekretarjata. Glede na to, da je bilo prisotnih zelo malo poslancev na začetku seje, bi bilo dosti bolj demokratično, če bi odločitev sprejeli sedaj, ko smo skoraj vsi, mogoče ne čisto vsi, vendar pa trije poslanci niso dovolj. Zato prosim, da se poslužimo zdravega razuma. To, da se držimo togo takšnih pravil, mislim, da ni prav. Le. Najlepša hvala, gospod Labele. Sam sem prišel ob pol desetih in sem eh, seveda zamudil 30 minut. Pogledal sem dnevni red, preden sem prišel. Na dnevnem redu je točka sprejetje dnevnega reda. To je prva točka na dnevnem redu. In na elektronsko elektronskem, glas, elektronskem glasovanju smo imeli točke do osme točke. Če bi pisalo na njenem redu, da bomo pri spreti dnevnega reda glasovali tudi o osmi točki, potem bi prišel točno in bi pač odšel doma prej, da bi se izognil prometnim zamaškom. Torej, treba je napisati. Na dnevni red je treba zapisati, torej, da bomo glasovali. Če bi to pisalo na njenem redu, bi se potrudili, da pridemo pravočasno. Sprejetje dnevnega reda ponavadi traja tri sekunde in tako je že štiri leta, odkar sem poslanec. Zato se mi zdi popolnoma logično, da sedaj glasujemo o osmi točki, kaj ti Prišel sem sem z njenim redom, kjer je bila vključena tudi osma točka. To se bi se mi zdelo logično. Nisem prepričan, da sem vse razumela, vendar pa nismo načrtovali nobenih korenitih sprememb. Želeli smo čim bolj učinkovito opraviti naše delo. Prosim vas za nekaj minut, da se pogovorim s sekretarjatom in potem bomo nadaljevali. Prosim, da ostanete tukaj in da ne zapuščate dvorane, kajti to bi lahko pomenilo velik upor. Okay, friends, take your seat. Dragi prijatelji, prosim vas, da zopet zasedete svoje mesta. Glasovali bomo, vendar pa bom najprej podala besedo sekretarjatu za dve minuti. Izvolite. Če mi dovolite, gospa predsednica kot na plenarnem zasedanju, sprejmemo dnevni red na začetku seje, pač skupaj z navzočimi. To je kratek odgovor na vaše vprašanje. Torej, verjetno ste prejeli sporočilo, da bomo začeli ob devetih, torej ni šlo za državni udar. Sedaj predlagam, da glasujemo. Je to v redu, glede na to, da to želite? Vsaj tisti, ki ste za to prosili. Torej, upam, da boste eh, razumeli to tako, da vam želimo ugoditi. Zato bomo glasovali. Torej, postopkovno vprašanje. Gospod Kalvešambo. Ravno to sem želel in zato vas spoštujem in se vam zahvaljujem. Treba je upoštevati demokracijo, kajti to je najbolj pomembno od vsega. Mr. Sean Simon. Gospod Simon. Just to say. Rad bi samo dejal, da če tega ne bomo sedaj izglasovali, lahko glasujemo še enkrat, ko bomo imeli drugačno število prisotnih. Kdo bi vedel? Sedaj bomo začeli s tem. we vote if they want yeah. to vote on yeah. it. Yes, we start by voting on. Sedaj bomo glasovali o tem, če bomo glasovali o tem poročilu. Kdo je za? Kdo je proti? Uh, to... to bomo preverili, da bomo zagotovo vedeli, kakšen je rezultat. No, no, no. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto s 25 glasovi za, da to bomo glasovali. Začeli bomo z empel 55.03. Kdo je za, proti? Zavrnjeno. En pol, pet, pet, nič, štiri, kdo je za, proti. To bomo preverili. In the vote is now closed. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. 20 glasov proti. In pol 55 nič, 5 do za, proti, zdržani, zavrnjeno. In pol 55 nič, 6 do za, proti, Zdržani, zavrnjeno. Impel 55, nič. 8, kdo je za? <clears throat> Proti. Zdržani. To bomo preverili. Torej, preverjamo 55, nič. 8. And the vote is now closed. Glasovanje zaključeno. Zavrnjeno s 30 glasovi proti. To je posem jasno. Sedaj pa 55, 10, kdo je za, proti, zdržani, se vrneno. To bomo preverili, torej 55, 10, glasujemo. And the vote is now closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 55-11 je za, proti, držani, zavrnjeno. Empel. Zavrnjeno je bilo. Dvigujete roke napačno. Naj glasujemo z napravami pri vsakem predlogu spremembe. 55.11. torej glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno z 32 glasovi proti. Sedaj se strinjamo. V redu. 55.13. glasujemo. konec glasovanja. Naben glas za 32 glasov proti, sedaj pa 55-14 glasujemo. 55-14. Zavrnjeno z 31 glasovi proti, en glas je bil za. Sedaj gremo na predlog strani 55-17. Glasujemo 55-17. Konec glasovanja. 31 glasov proti, 4 za in pri 55, 18, glasujemo. Konec glasovanja. 32 glasov proti, 4 za, 55, 19, glasujemo. konec glasovanja. 30 glasov proti, 4 za. Petinpetdeset, enaindvajset, kdo je za? Aha, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Petindvajset glasov proti, sedem za. 55, 43 in 44. O teh glasujemo skupaj. 55, 43 in 55, 44. Glasujemo skupaj, torej. Glasujemo. Devet in glasov za, osem glasov proti. Impel 55, 57, glasujemo. Konec glasovanja. 14, 14 glasov za, 19 proti. 55, 31, glasujemo. Konec glasovanja. 20 glasov za, 12 proti. 55, 33 glasujemo. Štiriintrideset glasov proti, tri je za. ali 55, 34 in 35, glasujemo skupaj. Konec glasovanja, 30 <clears throat> glasov za, en glas proti. Sedaj pa predlog spremembe MPL 55-36, glasujemo. Konec glasovanja. 20 glasov proti, 15. Sedaj pa plamen 55, 37. Konec glasovanja, 3 glasovi za, 33 proti. Sedaj pa employment 55, 38. Glasujemo. Konec glasovanja, 26 glasov proti, 9 glasov za. Sedaj pa <clears throat> zadnji predlog, 55, 42, glasujemo. 27 glasov za, 9 glasov proti. Najlepša hvala. Kaže.

Prosim, gospa predsednica, da počakamo, da se dvorana umiri. Sedaj damo besedo pripravljalki mnenja v zvezi z minimalno ravnjo izobraževanja pomorščakov. Gospa Ribeiro prihaja iz Azorskih otokov, zato verjetno zelo dobro pozna to področje in vprašanje pogojev dela pomorščakov. Izvolite, gospa Ribeiro. Ja, najlepša hvala, gospa predsednica, in najlepša hvala tudi, da ste prijazna omenili Azore. Portugalska in tudi regija Azorov še posebej sta tesno povezana z morjem in z vprašanji pogojev dela pomorščako na Portugalskem, še posebej na Azorih. Torej, izobraževanje je ena od prioritet moramo našim državljanom dati potrebne veščine za upravljanje svojega dela in pomorski transport, tukaj ni nobena izjema. izjema. Pomorski promet zagotavlja 90 odstotkov zunanje trgovine in 40 odstotkov notranje trgovine predstavlja vzvod za evropsko trgovino in vpliva na zaposlovanje ustvarjanje delovnih mest. Vemo, da v tem sektorju izobraževanje in urjenje in razvijanje veščin pomeni izboljšanje pogojev, zagotavljanje varnosti in pri opravljanju dela na ladji in tudi v pristaniščih imamo veliko krat težave zaradi pomankanja izobražbe in veščin pomorščakov, ki opravljajo delo na leden, na ladi, na krovu in zato ne zagotavljajo najbistvenejših eh, varnostnih standardov. Treba je upoštevati, da je izobraževanje in da so pogoji dela v skladu z mednarodnimi in evropskimi konvencami z revizijo direktiv ki zagotavlja minimalno raven izobraževanja pomorščakov, s katero se razlijavlja direktiva leta 2005. Evropska komisija želi poenostaviti in urediti zakonodajo na evropski ravni. Treba je zajamčiti, da pomorščaki, ki delajo in opravljajo svoje delo v Evropski uniji, ki prihajajo tudi iz tretjih držav, dobijo dovolj izobrazbe in eh, dobre pogoje dela. Treba je zagotoviti izobraževanje, ki je v skladu z delovnim mestom in naš, eh, naša prioriteta je, da zagotovimo varnost pomorščakov. Zagotoviti je treba tudi transparenco za zaposlene in To velja za Evropsko unijo, kot tudi za začasne certifikate. V času priznavanja izobrazbe pomorščakov, ki prihajajo iz tretjih držav. Če s ponovnim pregledom direktive v tej zapletenem postopku ugotovimo, da prihaja do pomankljivosti in vrzeli, moramo tudi uvesti sankcije. Moramo ponostaviti ta postopek in da se ne odločimo za najlažjo pot in da podaljšamo rok za takšno priznavanje. Treba je upoštevati tudi mednarodne sporazume in dogovore in da ne posegamo v načelo subsidijarnosti. Zato moramo spodbuditi konvergenco in tudi zaupanje. Če gre za postopek, ki je odvisen od politike držav članic, to ni prav. Moramo se osredotočiti na tehnične vprašanja, ki jih zlahka reši Evropska komisija in tudi Evropske agencije, ki so pristojne za to področje v skladu s konvencijo mednarodne, svetovne trgovinske organizacije organizacije. V predlogu spremembe številka 3 sem ugotovila nekaj napak v angliški verziji, ki niso v skladu z mojim predlogom. Moj predlog spremembe pravi, da Poleg tega morajo pomorščaki biti podvrženi oceni evalvaciji držav članic in če je potrebno, jim mora države članice zagotoviti izobraževanje. Zato prosim, da v predlogu spremembe številka 3 popravite napake v prevodu, zato da bomo preprečili težave v okviru pogajanj. Sedaj pa sem na voljo kolegom za komentarje in predloge, zato da čim prej dosežemo dogovor na tem področju. Hvala. Um, uh, uh, Hvala, gospa Ribeiro, za ta uvod. Vesela bi bila, če bi se lahko omejili na dve minuti pri svojih časih za govor. Zdaj dobi besedo še poročevalec v senci. Izvolite. et ka minul on au olnud kolmel aastal laevafirmas tööd teha ja teema mõnevõrra tuttav ja on väga oluline . Nalja Pšahvala , Sam sem delal v ladjerskem sektorju tri leta in se zavedam pomena tega, da pri izobraževanju pomorščakov dosegamo mednarodne standarde. Ne moremo dovoliti odstopanja od teh standardov, samo zato, ker predolgo traja, da bi te standarde uskladili z zahtevami. Pri tem bi morali prevzeti vodilno vlogo. Zato pozdravljam predlog komisije. Pomembno je, da primerno uporabimo tudi sredstva Evropske unije. V nekaterih situacijah je zelo malo pomorčakov iz tretjih držav, zato morda ni najbolj primerno, da bi uporabili vsa ta sredstva za ponovno oceno njihovih kvalifikacij. Mera, imeti bi morali nekakšno izjemo za to. Poskrbeti bi morali za visoko usposobljene pomorščake, ki morajo biti tudi konkurenčni v sektorju, ki je že tako ali tako zelo konkurenčen. Njihovo usposabljanje bi morali ukrepiti tudi z digitalnimi sredstvi. Zahvaljujem se poročevalki gospe Ribeiro za upravljeno delo, ampak nekatera vprašanja bomo prav gotovo obravnavali tudi še v času sestankov sporočevalci v senci. To zadeva krajšanje časovnih rokov in pa tudi razloge za to. Želel bi omeniti v prihodnje tudi svoje predloge sprememb, te bom uložil in pričakujem tudi dobro sodelovanje. Še Jana dobi besedo. Najlepša hvala, gospa predsednica. Spomnila sem se, da na pomemben citat Hemingoja, da v vsakem pristanišču na svetu lahko srečate vsaj enega pijanega estonca. Odbor je že pred nekaj časa objavil ta osnutek mnenja. Je pa zelo težko obravnavati to mnenje, saj je precej tehnično. To mnenje ne zadeva le delovnih pogojev, ampak njihove kvalifikacije in usposabljanje. Večkrat smo neuspešno pozivali k usklajevanju izobraževanja pomorčakov v Evropski uniji, pomembno je v tem smislu tudi poenostaviti postopke pri priznavanju usposabljanja in pa izobrazbe pomorčakov iz tretjih držav. Tukaj sledim tudi v smeritvi skupine ALDE. Nekateri sindikati bi se želeli boriti proti socialnemu dumpingu, ampak Lastniki ladi pravijo, da bi tukaj lahko prišlo do prihodnih tveganj za ta sektor zaradi pretiranih zahtev. Mislim, da moramo najti nekakšno srednjo pot, da se bi izognili situaciji, ko bi evropske lade želele pobegniti pred jurisdikcijo Evropske unije. Vene pa moramo privrčevati tudi evropska sredstva. Pomembno je obdržati navedene roke za te postopke, kar so nekateri že omenili, tudi poročevalka, in to podpira tudi Evropska komisija. Hvala. Thank you. I can't see. Najlepša hvala, gospoda Ljarika ni tu, se mi zdi, ali ga kdo nadomešča. Gospa Marteli, ste vi tu? Ali bo kdo govoril v imenu zelenih? Jane, Tom ni tukaj, prav tako gospoda Ljarika. Karima Deli, Nieto, kdo v imenu EFDD, nikogar. Besedo torej dobi ENF. Najlepša hvala, gospa predsednica, hvala gospa Ribeiro za vaše poročilo o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov. Res je pomembno opraviti ustrezen postopek pregleda ali naj bi Evropska komisija res porabila tri leta za pregled ustreznih kvalifikacij polnočakov, to je preveč dolgo. Varnost na naših plovilih je ogrožena tudi zaradi možnosti zlorabe. Nespremljivo je, da Evropska komisija zdaj predlaga to direktivo, ne da bi izvedla oceno učinkov na evropske flote. In tukaj citiram. Postopki bi se morali spremeniti, tako da bi pomagali pomorščakom, ampak v četrtem odstavku piše, da obenem ta predlog ne upošteva določenega števila oseb, ki so lahko rekrutirane v tretjih državah. Konec citata. To je zelo jasno. Smo v odboru EMPL Evropskega parlamenta in očitno nikogar ne skrbi, kako bo tudi za našimi brezposelnimi. Zato smo uložili nekaj predlogov sprememb povezanih s tem. Hvala za vašo pozornost. Um... Najlepša hvala. Rok za uložitev predlogov sprememb, ponavljam, je 16. oktober ob 12. na Implu bomo o tem glasovali 26. in 27. novembra. Na vodilnem odboru, odboru Tran, pa bodo o tem dosjeju glasovali 22. januarja naslednje leto. Najlepša hvala, zdaj pa nadaljujemo z Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji. Besedo dobi poročevalka Marija Arena. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej mi dovolite, da se opravičim poročevalcem v senci zaradi manjše zamude. Bila sem podvržena določenim sankcijam v Evropskem parlamentu, zaradi tega, ker se nisem mogla odeležiti določenega števila uradnih sej. Moj kolega Claude Roland se zdaj muza saj, je bil tudi sam podvržen tem sankcijam. Opravičujem se torej poročevalcem v senci, ampak vse je bilo narejeno v dobri veri. Zahvaljujem se tudi vsem prevajalcem in tolmačem za opravljeno delo. Kar zadeva Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji, smo na osnovi predloga osnutka mnenja prejeli 276 predlogov sprememb. Določene kompromise smo že oblikovali, sploh tiste, ki zadevajo del za uvodnimi izjavami dokumenta. In od 10. oktobra naprej naj bi opravili tudi dodatno delo na tem. Sestanki poročevalcev v senci bodo v mesecih oktobra in novembra. Osredotočili se bomo na Evropski sklad za prilagoditev v globalizaciji in Evropski parlament naj bi že novembra dobil nekatera jasna stadišča, ki bodo predstavljena tudi na svetu. Organizirali bomo tri sestanke poročevalcev v Senci 23. oktober, 8. novembra in 13. novembra. Glasovanje na odboru Empel je predvideno 19. ali 20. novembra tukaj na tem odboru. Glede na uložene predloge sprememb, se zdi, da bomo lahko konstruktivno delali na tem, da se je torej na Evropskem skladu za prilagoditev globalizacije, ki je seveda zelo koristen sklad za delavce, za zaposlene, ampak bi moral postati, po mojem mnenju, še veliko bolj učinkovit, sploh v smislu integracije vseh, ki so izgubili svoje delovno mesto v nove sektore in v nove službe. obravnavali bomo tudi projekt Caterpillar na Šalorvaju, ki je bil izveden v okviru Evropskega sklada za prilagoditev globalizacije. Tukaj gre za rekonvergenco avtomobilskega sektorja v Belgiji, torej nekakšno prestrukturacijo in ta projekt jasno ponazarja, kako je še mogoče pospremiti uporabo tega sklada za celotno regijo, ki je preživela nek šok, recimo šok zaprte tovarne v tem območju. Kako je mogoče torej to delo prestrukturirati, preusmeriti tako, da zaščitimo ne le delovce, ampak upoštevamo tudi vse aktere, tudi delodajalce, akademike in pa vse, ki se ukvarjajo z regionalnim razvojem. To je nekaj, kar je zelo pomembno v Evropski uniji, če se želimo izogniti dezertifikaciji, zapuščanju regij zaradi industrijske rekonvergence, ki smo jo priča v nekaterih regijah. Prosim, da se nam pridružite od 12. ure in pol v dvorani ASP 3. Upam, da se ne motim, nimam sicer pri sebi očal. Mislim, da je ASP 3H. Tam se bo torej dogajala ta konferenca. Hvala. Thank you, uh, Madam Arena. Najlepša hvala, gospa Arena. Besedo dobi gospod Kandelare. Najlepša hvala, gospa predsednica. Dobro jutro. Poročevalka ima prav. Res je, da je bilo odpovedanih kar nekaj sestankov poročevalcev v senci, kar nekaj dela nas čaka torej v naslednjih tednih pri obravnavi tega doseja. Zdaj, ko si ogledam te uvodne izjave in pa predloge sprememb, to sem prej včeraj zvečer, se mi zdi, da so upravili veliko dela, ampak veliko dela je še treba opraviti. Vemo, da je bilo vloženih veliko predlogov sprememb pri tem mnenju. In to je mnenje, ki bo predvsej spremenilo. za mojo politično skupino so pomembni predvsem cilji Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Kolegi se strinjajo s tem, da mora biti sklad bolj razpoložljiv, zmanjšati je treba tudi prag glede števila delovcev, to je vse dobro, ampak to je povezano tudi s ciljem, ki je zapisan v tretjem členu predloga. Upoštevati je treba pristop upoštevanja nepričakovanih dogodkov in posledic teh dogodkov. Gre torej za sklad za odzivanje, ki ga je mogoče uporabiti šele potem, ko pride do odpuščanja. Za razliko od strukturnih skladov, pri uporabi katerih postopamo drugače. V času preliminarnih sestankov pri tem dosjeju smo ugotovili, da bi lahko tudi kompromis 6 izboljšali v smislu besedila, zato da bi se izognili nepotrebnim zapletom. Ponovno se torej veselim srečen poročevalcev v senci, kar veliko bo teh sestankov, se pa veselim konstruktivnega dela. Hvala. Najlepša hvala, zdaj pa gospod Gerike. Hvala. Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji naj bi zdaj ostajal še dlje kot Evropski sklad za tranzicijo. No, cilj je sicer spoštovanja vreden, eh, gre za izboljšanje socialnih razmer, ampak za strukturno spremembo eh, se mora regija na novo preoblikovati, treba je najti nova poslovna področja, to ne gre od zgoraj. Nehati moramo s tem centralističnim in birokratskim pristopom in porazdelitvijo. Torej, to je nekaj, kar zadeva države članice in pa regije. Moja politična skupina se strinja, da potrebujemo več subvencij, eh, več pomoči za regijo in manj birokracije, tudi v okviru globalizacije. Hvala. You, to... Hvala, gospod Gerike, gospa Harkin. Najlepša hvala, lepo se zahvaljujem poročevalki. Mislim, da se nas večina strinja z istim ciljem, čeprav se naše stališče glede pristopa razlikujejo. Mislim, da bi lahko našli kompromisne predloge sprememb, glede katerih se lahko vsi strinjamo. Povedati pa moram, da se ne strinjam z gospodom Gergejem. Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji zadeva solidarnost na evropski ravni. Tega sklada nimamo zato, ker to pomeni nekaj dobrega, kar lahko storimo, ampak ta sklad imamo zato, ker Evropska unija računa na trgovino in usposabljanje. In nekatere odločitve, ki jih neposredno sprejmemo kot Evropska unija in institucije, imajo negativne posledice na sektor zaposlovanja. Ni torej nepričakovano, da imamo nekatere ukrepe, s katerimi bomo poskrbeli za te negativne učinke in to je ravno namen tega sklada. Kar zadeva kompromisne predloge, ki nam jih je že predstavila poročevalka, imamo nekaj manjših pomislekov, ampak o tem se bomo verjetno pogovarjali v času sestankov poročevalcev v Sinci, ne tu, bi pa želela izpostaviti nekaj glavnih vidikov. Najprej glede števila izgubljenih delovnih mest. V prejšnjem skladu je bil ta prag 500, v novem predlogu komisije je ta prag 250, kar se mi zdi razumno. Ampak številni predlogi sprememb predlagajo še niže pragove. In tukaj gre za kompromise, ki predlagajo nekje med 150 do 200 izgubljenih delovnih mest. Po mojem mnenju je ta prag veliko prenizek in povedala vam bom zakaj. Ohraniti moramo evropsko naravo tega sklada. Pri tem se je pomembno zavedati, da obstajajo določene izjeme za majhne trge. Ne gre za to, da je 250 minimum. Do 50 odstotkov ulog lahko zadeva nižje pragove. In to sem povedal tudi v delovni skupini za Evropski sklad za prilagoditev globalizacije. Veliko primerov sem že videla, ki so bili uspešni pod pragom 250. In pomembno je, da te zneske uskladimo znotraj istih sektorjev in poskrbimo za prag 250. Tudi v primeru tekstilne industrije in pa gradbinskem sektorju, kjer pride do odpuščanja 5-10 ljudi, se te številke sešteje in na to dosežemo praga. Vsega tega se je treba zavedati, ko govorimo o teh številkah. Upam, da se bomo glede tega lahko sporazumeli. Na to pa še stopnja sofinanciranja. Strinjam se s predlogom komisije, da bi tukaj morali uporabiti stopno ESF. To pomeni kalibracijo za države članice, namesto da bi imeli le neko arbitrarno številko, naprimer 70 odstotkov, kot je tukaj predlagano, ali pa katerokoli drugo številko, Veliko stvari sem želela povedati, ampak mislim, da sem zaenkrat povedala dovolj. Med sestanki poročevalcev v Senci pa se bomo o tem lahko bolj poglobljeno pogovorili. Hvala za poročevalke za dobro opravljeno delo. Hvala, gospa Harkin, gospoda Pimenta, Lopeza ni tukaj, nihče ga ne nadomešča, ne. Potem pa Monika Vana v imenu zelenih, prav tako je ni tu kolikor vidim, nihče ne nadomešča, ne? Laura, Agila, FDD, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Kot sem že povedala, med prejšnjim sestankom se zahvaljujem kolegici Areni za opravljeno delo, še posebej zato, ker imava isti pristop pri tem dosejo. gre torej za pregled besedila o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji. Poskrbeti je treba za to, da bo mogoče ta sklad uporabljati na trajnosten način, tako da bomo pomagali vsem najbolj prizadetim podjetjem, ki trpijo zaradi učinkov globalizacije in zaradi posledične krize. V svojih predlogih sem se ozrotočila na številna temeljna vprašanja in pozdravljam dejstvo, da da se poročevalka strinja s temi mojimi stališči. Ponovno povdarjam, da je treba vključiti v besedilo tudi terciarni sektor. Družbe so v tem sektorju kar precej prizadete, ampak prihaja do zamude zaščitnih ukrepov zaradi tega, kar se dogaja v industriji. Tudi te delavce moramo zaščititi. Poleg tega moramo zaščititi tudi samo zaposlene delavce trg, prav gotovi. Prav gotovo vodi do nekakšnega učinka predlitja, zato je treba vključiti tudi terciarni sektor. Tudi ta sektor mora biti upravičen do razpoložljivih sredstev iz sklada. Prav tako se nam zdi pomembno razširiti področje uporabe Evropskega sklada za prilagoditev globalizacije na tiste delavce, ki imajo pogodbe za omejen delovni čas ali so samo zaposleni, ali upravljajo pripravništva, ali začasno delo. Vse kategorije delavcev morajo biti zajete s tem instrumentom. Prav tako je pomembno skrajšati časovne roke za oceno prošen. 60 predlogov je podala Evropska komisija, nimam veliko časa, da bi to ocenili in v imenu gibanja petih zvezdic lahko povem, da je treba skrajšati postopek, Pomembno je razmišljati tudi o uspešnosti tega sklada in poskrbeti za to, da bomo na učinkovit način zbirali podatke in pravočasno, tako da bo mogoče oceniti tako kvalitativne kot kvantitativne cilje programa. Ugotoviti moramo, ali smo cilje dosegli. To so torej glavno vprašanje, na katero smo se osredotočili in pripričan sem, da bomo skupaj s poročevalko upravili dobro delo. Zahvaljujem se poročevalki tudi za povabilo na konferenco. Tam se bomo pogovorili tudi o tem, kdo je upravičen do uporabe tega instrumenta. Najlepša hvala, gospa Bizoto. Beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsednica. Prosim, da zabeležite odsotnost gospe Bisoto, ki se za to opravičuje. Boste vi govorili v njenem imenu? Ne. Torej, vaše poročevalke v senci ni tukaj. Naj torej povzamem razpravo. O tej točki bomo na odboru Impel glasovali 20. novembra. Še poročevalka bi želela nekaj povedati. Najlepša hvala, čisto na hitro, da. Glede vsega tega, kar ste kolegi povedali in se mi zdi pomembno. Najprej to, kar je povedal Tom. Seveda ni bistveno, da spremenimo naslov tega Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Ampak upoštevati je treba tudi obsegi intervencij, ki niso več izključno vezane na pojav globalizacije, ampak tudi na pojav tranzicije, ali gre tukaj za energetsko ali tehnološko eh, tranzicijo. Naslov mora biti torej prilagojen realnosti uporabe tega sklada, kar bo zadevalo prehod v obdobje globalizacije, pa tudi v druga obdobja. Sklad, ki ima ustrezen naslov in je povezan tudi z vsemi ukrepi, ki jih lahko izvajamo v času tranzicije, to je pomembno. No, potem pa še vse, kar je povedala politična skupina ELS, da morajo biti te skladi bolj dostopni, da to je res. Namen sprememb, ki jih predlaga Evropska komisija v smislu pragov in pa števila delavcev, ki jih to zanima. Vse to je usmerjeno v odpravo teh pomislekov. Obenem naj bi skrajšali tudi časovne roke za dostopanje do sredstev iz sklada. Številni predlogi sprememb torej omogočajo tudi to, da zbiramo več informacij strani držav članic glede njihove zmogljivosti za intervencije. Pa tudi vprašanje financiranja oziroma stopnja intervencije je pomembno. Evropski socialni sklad plus bo pomemben v tem smislu tudi v smislu stopne financiranja, se pa o tem še pogajajo. Mislim, da bi morali za enkrat razmišljati predvsem o tem, da se ukvarjamo z skladom, ki ni tradicionalen, ampak je sklad, ki ga uporabljamo za odzivanje na odpuščanja in prestrukturacijo tako da ne moremo imeti preveč fiksnih pragov. Kar zadeva prag odpuščenih delovcev, smo se mi sicer strinjali s tem pragom 250, ampak veliko jih je predlagalo tudi nižji znesek. Sama sicer nisem obsedena s temi pragovi, ampak mislim, da moramo upoštevati tudi realnost. Torej, realnost bi lahko zahtevala nižanje pragov ali pa ne. Je pa treba razmišljati tudi o upravljanju s temi skladi. Če bo prak prenizek, potem bo to politiko zelo težko izvajati. Seveda se moramo o tem tudi poglobljeno pogovoriti. Strinjam se z gospod Harkins, ki se je odzvala na pripombe gospoda Gerikeja, dejala je, da to ni evropska zadeva. Je tranzicija prav gotovo je stvar Evropske unije. Govorimo o tehnološki, o okoljski tranziciji, o tranziciji v času globalizacije in to je pomembno za Evropo, zaradi tega, ker Evropa doživlja to realnost. Moramo razmišljati o negativnih posledicah ki jih trpimo tudi na evropski ravni. In namen Evropskega sklada za prilagoditev globalizacije je ravno solidarnost do določenih prebivalcev Evropske unije in določenih regij, določenih delovcev, ki trpijo negativne posledice. In to je danes nekakšen mehanizem solidarnosti. Nihče tega sicer ni omenjal, ampak v svojem predlogu sem podarjal tudi, da bi morali bolj podarjati to naravo odzivnosti Ne gre torej za to, da bi lahko karkoli predvidevali, ampak v primeru izgube delovnih mest ali pa kolektivnih delovnih mest bi morali imeti neke ukrepe, sploh v tistih regijah, ko pride do množičnega odpuščanja. Tam je bistvenega pomena, da lahko gospodarskim subjektom pomagamo, da se skupaj lotevajo te problematike. Pred dvema tednoma sem bila na konferenci Evropski sklad za prilagoditev globalizacije v tekstilnem sektorju. Več kot 80 odstotkov zaposlenih v tem sektorju je žensk. In te ženske se je na to preusmerjalo v tradicionalno ženske sektorje, v predšolsko vzgojo, v gospodinstvo in tako dalje. Ali ne bi bilo dobro, da bi sodelovali z lokalnimi delodajalci, na severu Portugalske in dejansko upoštevali gospodarsko realnost, zato da lahko prestrukturiramo te ženske, ki imajo znanje z področja tekstila na nekatere druge sektore, kjer bi lahko učinkovito delale. Torej, da bi lahko dostopale tudi do nekaterih zasebnih delovnih mest, ki niso tradicionalno gledano ženska delovna mesta. Mislim, da moramo pri tem Evropskem skladu za prilagoditev globalizacije upoštevati tudi te stereotipe. Torej, če ste ženska, ste enostavno nekdo, ki sodi v predšolsko vzgojo, če pa ste moški, lahko delate v letalskem sektorju. Ne, lahko bi uporabili tudi tekstilne delovke v letalskem sektorju. Zakaj ne? Gospodarski subjekti bi morali po takšni gospodarski travmi razmišljati o najboljših možnostih za odpuščene delovce ali delavke. Ni mogoče kar tako enostavno reči, da bo nek določen sektor kar tako absorbiral izgubljena delovna mesta. Treba bi bilo torej razmišljati tudi o novem načinu razmišljanja o tem skladu kot o nečem dinamičnem, ne sicer dinamičen strani Evropske komisije ali pa delovcev, ampak dinamičnem v smislu različnih resorjev, s katerimi razpolagajo gospodarske regije v Evropi. In Evropska unija bi lahko poskrbela tudi za boljšo reklasifikacijo, prestrukturacijo in pa ponovni zagon različnih evropskih regij. Hvala. Thank you, Madam Arena. Uh, we will now Hvala, gospa Arena. Zdaj pa točka 11 na dnevnem redu. No, 20. novembra bomo o prejšnji točki glasovali na odboru Empel. Zdaj 15. točka, varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovim pri delu. Besedo dobi poročevalka gospa Agea. Avuto modo di leggere tutti gli emendamenti. Najlepša hvala. Prebrala sem vse uložene predloge spremembe glede varovanja delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim snovem. Prebrali smo predloge sprememb tako poročevalcev v senci kot kolegov iz različnih političnih skupin. In trenutno že delamo na kompromisnih predlogih, ki upam, da bodo na voljo kar se da hitro. Tudi sama sem uložila določene predloge sprememb, to moram povedati predvsem v povezavi e, to... z najbolj občutljivo točko, to so citotoksične snovi. O tem smo se že pogovarjali, skušali smo najti tudi nekakšno skupno stališče glede tega. Veseli me, da smo že zelo blizu compromiso. Skladno s tem bi morali spremeniti prilogo 1, tako da bi tja navedli tudi seznam nevarnih snovi na osnovi znanstvenih informacij, pa tudi po posvetovanju svetovalnega odbora o zdravju na delovnem mestu to je kompleksna točka, ampak z nekaj dela in truda bomo prav gotovo prišli do zadovoljive rešitve. In potem bomo lahko vključili tudi tiste snovi v ta del direktive. In to do 30. septembra 2019. Do takrat mora torej komisija dopolniti ali spremeniti seznam. No to pa še MSP-ji. Tudi tam so želeli predlagati nekatere spremembe, pa še specifične snovi, ki naj bi bile vključene v direktivo. Opazila sem, da obstaja nekakšno ravnovesje med različnimi političnimi skupinami. Sklenili smo torej glede menjih vrednosti, kot jih predlaga Evropska komisija, ampak tudi pri tem vidiku bi lahko upravili nekaj konstruktivnega dela, in oblikovali dober kompromis. Kadmi in berili, to sta dva elementa, na katera bi se osredotočila iz teh predlaganih sprememb. Zdi se, da sta to te dve glavni snovi. za katere so zahtevali spremembe nekateri poslanci in poročevalci v senci. In tukaj smo se nekoliko odmaknili od menjih vrednosti, kot jih predlaga Evropska komisija. Prav tako sem opazila nekatere predloge sprememb glede dizelskih emisij, to je povezano tudi z prejšnjim svežnjem oziroma direktivo. Če ne bomo prišli do sporazuma s svetom v okviru trialoga, potem bi res lahko spremenili stališče glede tega. Ampak to bi na to zadevalo tretji sklop snovi. Seveda, se bo moje osebje z veseljem pogovorilo, s komerkoli bi si tega želel. Z veseljem bomo delali v konstruktivnem duhu, tako da bomo našli najboljši rezultat za ta del direktive in poskrbeli za boljše zdravstveno varstvo delavcev. Ukrepi, ki jih moramo vzpostaviti, naj bi bili trajnostni, tako da bodo lahko podjetja izvajala učinkovite začitne ukrepe za svoje delavce. Hvala. Hvala lepa vam. Zdaj pa dajem besedo gospodu Rolanu, ki je eden izmed poročevalcev v senci. Najlepša hvala, gospa predsednica. Tukaj gre za zaporedje predlaganih svežnjev. Moramo se zavedati, da gre tukaj za nekakšen kontinuiran pregled snovi. Glede tega tretjega sklopa, tukaj sem imel kar nekaj predlogov sprememb, ampak če bomo sprejeli ta predlog sprememb glede dizelskih eh, emisij, potem bi verjetno lahko prišli do kompromisa in tudi umaknili naše predloge sprememb, če se bomo dogovorili glede drugega sklopa. Mislim, da je poročevalka upravila pomembno delo, smo pa predlagali tudi nekatere predloge sprememb. Citotoksične snovi bodo seveda v osredju naše razprave, upam, da bo komisija oblikovala tudi nekakšen predlog, gledajte, kako zaščititi delovce pred temi snovmi. Gre torej za delovce, ki so res izpostavljeni resnim tveganjem zaradi rakotvorni snovi. Pomembno je, da upoštevamo pri vseh predlogih tudi znanstvene mnenja in pa mnenja socialnih partnerjev. Zdaj pa še vprašanje prehodnega obdobja in pa mejnih vrednosti. Vse bo odvisno, seveda, tudi od dialoga s socialnimi partnerji. Upoštevati je treba znanstvene nasvete, tudi v tem primeru. Na to pa še vprašanje delegiranih aktov, to se mi zdi zanimivo. Tukaj bi se lahko zgodilo, da bi odprli Pandorino škatlico. Delegirani akti so akti, ki so predvideni za vnašanje nekaterih ne nujnih vsebinskih elementov, ampak ko govorimo o škodljivih snoveh, prav gotovo govorimo o bistvenih vsebinskih elementih, ki pa jih ne moremo urejati z delegiranimi akti. Še nekaj stvari smo sicer želeli pokomentirati, danes pa nimamo veliko časa za to, da bi na tem delali, ampak z različnimi poročevalci v Vsenci in pa vodilno poročevalko se bomo poglobili v to vprašanje in skušali čim bolj učinkovito delati na iskanju potrebnih kompromisov na poti do doseganja skupnega cilja, torej da bolje zaščitimo delovce pred temi snovmi. Hvala. You, Hvala, gospod Rola. Še sama bom spregovorila kot poročevalka v senci za to poročilo. Najprej bi se zahvalila gospe Agej in pa tudi vsem drugim poročevalcem v senci za doslej opravljeno delo. Dovolite mi par komentarjev o lasnih predlogih sprememb in pa vprašanjih. Sama sem ponovno vložila um, svoje predloge za CMD2 v zvezi z izpusti dizelskih motorjev. No, upam, da uh, bo to tematika, ki je ne bo treba obravnavati, ki, ker bo v naslednjih tednih med trilogom o CMD2 že razrešena. No, ampak ne bi pa želela, da. Uh, tukaj zdaj spustimo mejno vrednost v zvezi, v zvezi z dizelskimi izpusti. Gre za 3 milijone izpostavljenih delavcev in ne smemo več čakati. Glede citotoksičnih zdravil sem tudi predložila predloge sprememb. Želela bi komisijo vprašati, katera zdravila bi bila primerna za vključitev v to direktivo o rakotvornih in mutagenih snoveh. Gospa Ageja je omenila dve zdravili in to je nekako novo področje. Jasno je, da je to resno vprašanje za uh, ljudi, ki delajo, delajo v zdravilih zdravstvu in eh, dobro bi bilo, če, če bi komisija eh, to ustrezno preučila. Seveda pa moramo tudi paziti, da ne bomo imeli dostopa do pomembnih zdravil. Tudi tega se moramo sočasno zavedati. No, podobno kot drugi kolegi sem tudi sama izpostavila eh, v povezavi s formaldehidom, da ne bi smeli omejiti medicinske uporabe formalina. To govorim samo pojasnila, ugotavljam, da v zvezi s tem eh, nisem sama in upam, da bo komisija našla ustrezno, ustrezno besedilo. Potem pa še vprašanje kadmija. S tem se pogosto ukvarjamo. Kdaj bo komisija sledila eh, odboru Skojel in pa svetovalnemu odboru? Gre torej za postopek, ki smo ga vsi podprli. V tem primeru bi moral parlament hitro sprejeti stališče. Pozorni smo tudi na biomonitoring. Menimo, da gre za pomembne standarde industrije za zaščito delavcev. Potem je tukaj še pristop nekaterih delavcev, ki želijo, da Eh, se biomonitoring nadaljuje. Tudi v zvezi s tem vprašanjem imam nekaj vprašanj, predvsem za komisijo. Naprimer, kakšna naj bi bila eh, po vašem mnenju vloga biospremljanja za kadmi? Ali je to primerno orodje? Kako vidite povezavo med mejno vrednostjo? in pa zamislijo, da se v direktivo vključi biomonitoring. Sama ne razumem, zakaj ne morete združevati, združiti nizke uh, meje in pa biomonitoringa. Te omejitve se v praksi spreminjajo, biomonitoring pa eh, se dotika same srčike. No? Uh, biomonitoring je povezan tudi z nadzorovanjem zdravja. In eh, to je zelo dobra praksa za zaščito eh, delavcev v direktivi. Par stvari bi torej želela bolje razumeti. In od komisije bi želela izvedeti več dejstev, tako med tem sestankom, kot tudi v pisni obliki, kajti nekateri bomo morali oditi bolj zgodaj hvala. Zdaj pa naslednja poročevalka v senci, gospa McIntyre. Izvolite. Hvala lepa. Najprej bi se zahvalila poročevalki za opravljeno delo. Mislim, da smo zdaj že vzpostavili pristop do teh dosjejev in to tudi pomaga pri razpravi. Pomembno je, da nadziramo izpostavljenost. Tako da imamo čim nižjo, še praktično izvedljivo mejno vrednost. No, kakorkšnakoli že je ta meja, mora biti merljiva na delovnem mestu. Večkrat sem to že ponovila. In še enkrat ponavljam, skušamo zaščititi delavce tako, da je vrednosti treba meriti tam, kjer delajo. Seveda si moramo prizadevati za čim nižje vrednosti, še nižje od tistih, kot so registrirane. Na ta način spodbujamo investicije v znanost, pa tudi spodbujamo podjetja, da si prizadevajo za čim nižje vrednosti. Ne pa želimo nekih uh, poljubnih meja, ki niso izvršljive. No, ključno načelo je pri EKR tako, da če želimo vključiti kaj novega, potrebujemo strok proces že pri določanju uh, teh omejitev. Enako velja tudi za vse dodatne snovi, ki jih še želimo dodati. Omenila pa bi dve snovi. Najprej berili. Koliko razumem, razpoložljivi znanstveni podatki jasno kažejo. Da, če imamo vrednost nič celih nič nič 6 mg na uh, kvadratni meter, potem s tem zaščitimo delavce in to je tudi meja, ki jo dosežemo uh, v samih panogah. Treba imeti obvezne jasne preglede uh, teh mejnih vrednosti. In uh, o tem bi morali premisliti. Potem druga, uh, druga snov, ki bi se dotaknila, je formaldehid. Omenila bi dve stvari. Gospa Ulfskog je že omenila formalin. Sama sem v predlogu spremembe mislim, da 69 omenila, da je formalin raztopina, 37, 37 odstotna uh, raztopina formaldehida in vode. Ponovadi se uporablja za um, ohranitev človeških tkiv. tako da upam, da se bo formalin v te namene še naprej lahko uporabljal. Mislim, da bi se ljudje nasplošno strinjali, da je pomembno, da se ga še naprej lahko uporablja ta namen. Potem še ena stvar, ki se navezuje na formaldehid. Pomembna je v moji državi, v mnogih drugih pa morda ne. Namreč v Združenem kraljestvu je splošna praksa taka, da želujoči sorodniki si ogledajo um, umrlega in včasih mine, minejo dva do trije tedni od smrti do pokopa. No, verjetno v drugih državah ni tako, recimo zlasti na jugu ali v sredozemlju, tam pokoplje ljudi hitreje, ampak pri nas v Združenem kraljestvu je drugače. Tako da je v bistvu nujno, da se pokojnika balzamira. Vemo, da je pomembno, da se zmanjša izpostavljenost formaldehidu in naš pogrebniški sektor se ukvarja s tem, kakšne nadomestne snovi naj bi uporabili tudi za balmaziranje. lahko bi dobili, eh, spustili mejo eh, na niceljih pet delcev na milijon, na niceljih tri pa zelo tako, težko. No, upam, da bo to upoštevano. Ocena učinka, ki je spremljala prvotni predlog o formaldehidu, je bila osredotočena predvsem na uporabo formaldehida pri ohranitvi lesa oziroma pri lepilih. Tega vidika uporabe formaldehida za postopek balzamiranja pa eh, se ni ustrezno dotaknila, tako da bi prosila poročevalce v senci, da premislijo za prehodno obdobje v zvezi s to specifično uporabo formaldehida. No, gotovo se bomo o tem še podrobno pogovarjali na sestankih poročevalcev v senci, tako da se veselim sodelovanja, kot ponavadi. Hvala lepa. Besedo dajem gospodu Kolve Šambonu. Izvolite. Hvala, presidenta. Hvala lepa, gospa predsednica. Gre za zelo eh, prijetna vprašanja, za katera si prizadevamo vsi, kdo Namreč ni za to, da bi izboljšali pogoje za naše delavce, okolikor to tehnika in finančna sredstva dopuščata. In to je značilno za evropski socialni model. Zato podpiramo to direktivo in si bomo prizadevali za čim boljše rezultate v okviru pogajanj za naše delavce. Poročevalka je opravila odlično delo, ki predstavlja dobra podlago za nadaljne delo. In to še posebej v okviru drugega sklopa gospoda, gospoda Rolana. To zagotavlja tudi kontinuiteto evropske politike na tem področju. Zaradi tega imamo vprašanje dizla, ki ga naša skupina podpira in Zato želimo to upoštevati tudi v pogajanjih v okviru drugega sklopa in eh, tudi s tem, da se ozremo v prihodnosti na tretji sklop. Torej, imamo postopek, ki temeli na obstoječih informacijah in dognanjih znanosti in tehnike. Torej, potrebujemo zanesljive podatke, ki bodo tehnično in tudi finančno izvedljivi. Tehnologija se razvija zelo hitro in s to tehnologijo lahko zaznamo vedno več. V preteklosti smo merili vrednosti živega srebra v ozračju. Nismo vedeli, če so podatki zanesljivi ali ne, vendar pa smo s tistimi aparati lahko izmerili pač toliko. Sedaj lahko izmerimo dosti več. Vendar pa je treba upoštevati razvoj delovnih mest, um, upoštevati je treba delavce in popolno je slabo za dobro, torej s tem, kar lahko dosežemo, bomo dobili čas za prilagajanje, za izboljšanje pogojev. seveda s tem, da upoštevamo gospodarsko realnost, ki lahko prenese takšen ritem. V poročilu nismo našli nič, kar bi temu nasprotovali. Naš cilj je, da mejne vrednosti umejimo na minimum in da zagotovimo uporabo materijalov in izvodov, ki ne povzročajo izpostavljenosti. Seveda je treba poštevati tudi posledice za mala in srednje velika podjetja. Gospa Angeja je dejala, poleg dizla, na kar ne smemo pozabiti, da je treba upoštevati tudi citotoktične snovi, ki jih komisija ni vključila. Seveda se strinjamo, da je treba zaščititi delavce, ki delajo z snovmi za boj proti raku. Ti niso nobeni mučeniki in eh, treba je govoriti tudi o tem, ker gre za zelo pomembno vprašanje in zdravje celotne družbe gospa Adžija ima prav, da je treba upoštevati razlike med različnimi citotoktičnimi snovmi in da je treba razlikovati med nevarnimi eh, snovmi, med mejnimi vrednostmi, ki so strupene in je treba to upoštevati za vsako citotoktično snov posebej nihče ne bi rad sprožil kakšnega, kakšne hude panike med eh, delavci, ki delajo s temi snumi. Stvari je treba storiti in opraviti dobro. Z konstruktivnega vidika in na podlagi odličnega dela gospe Adžeje je treba uložiti predloge sprememb, ki gredo v to smer in mislim, da bomo dobili zelo dobro podlago za pogajanje na trilogu. Najlepša hvala, gospoda Sirika ni. Gospa Lamber v imenu skupine Alde. Hvala lepa. Spregovorila bom v imenu poročevalca, ki je trenutno na drugem zasedanju kaj so ključna vprašanja za nas, ki jih je treba vključiti na področje uporabe direktive, ki se ukvarja eh, s snovmi, ki so potencijalno rakotvorne ali mutagene. Torej gre za to, da se oceni uči, učinek. Želeli bi tudi močnejšo revizijsko klauzulo v, oziroma klauzulo o pregledu v tem predlogu in eh, potem nas zanimajo bolj tudi obveznosti eh, monitoringa. Za nas se te obveznosti, kot so bile predstavljene, ne zdijo spremljive. Želeli bi tudi, da je prihodno obdobje skladno splošno časovnico, o kateri smo se že odgovorili s socialnimi partnerji. Glede ostalih vprašanj, specifičnih vprašanj, no, o tem bom eh, poročala eh, naši poročevalki Karmi Deli. Toliko z naše strani. Merci. Uh, NF... Hvala lepa za NF. Lorsque en tant que femme élan, Najlepša hvala, gospa, pre, gospod predsedajoči. Zelo natančno sem prebrala dokument komisije, ki se mi zdi zelo uravnotežen. V, po dveh krogih smo imeli zelo dolgotrajne razprave in komisija je upoštevala zelo krko ravnovesje med interesi delavcev, zaščito delavcev in eh, seveda delodajalci in interesi delodajalcev, še posebej malih in srednjih eh, podjetij, ki nimajo dovolj sredstev za ulaganje v velike naložbe. Torej, ta direktiva vsebuje pet snovi in naše poročilo gre dosti dlje od besedila komisije in seveda je treba zagotoviti tudi prehodno obdobje. Vsi veste, da je veliko prisotnih na nedemokratični način zavrnilo to besedilo. In to je velika škoda zaradi tega, ker smo dobili mnenje odbora Envi. In eh, tukaj govorijo tudi o snovi, ki lahko pride v stik s kožo, kot je naprimer formaldehid. In tukaj govorimo predvsem o vplivu na okolje, ki je omejeno na poklicni prostor, torej na, ta, na prostor, kjer se opravlja delo. V vodi pa traja 20 let, da izgine ta snov. Imamo pa gradbena podjetja in druga podjetja, kjer imamo težave, da delavci tam zahtevajo priznanje poklicnih bolezni. Torej, treba je poštevati patologijo, delo in vpliv na okolje. Mislim, da bi bilo dosti bolje, da se naš odbor osredotoči na tiste snovi, ki niso sporne, glede tega, če so rakotvorne ali ne. In eh, glede na to, da o tem obstaja razprava v vseh državah in tudi na tiste snovi, kjer eh, finančni vpliv ni velik. Zdi se mi škoda, da vsakič znova skušamo spremeniti ta predlog in to direktivo in da skušamo vključiti snovi, za katere je zelo težko omejiti um, vrednost, ko, še posebej, ko gre za citotoksične snovi. In farmacevtsko industrijo. Tisti, ki delajo v farmacevtski industriji, so v stiku s to snovjo in naš odbor se mora še posebej osredotočiti na snovi, ki jih imamo pred seboj. Če bomo dobili četrti krok v tem mandatu, bom sodelovala in če bom tukaj še naslednji mandat, bom sodelovala se bom zauzemala za to, kaj ti eh, rakava obolenja niso odvisne od politike. In zdi se mi škoda, da imamo kolege, ki ne želijo prisluhniti kolegom in to ima lahko zelo hude posledice. Najlepša hvala. Imamo vprašanje tudi gospe Ulskog, ki ga je vložila v pisni obliki kdo tukaj, še iz komisije? Aha, izvolite. Yes, good morning or good afternoon. Ja, dober dan vsem skupaj. Prihajam iz eh, Generalnega direktorata za zaposlovanje, iz komisije. Hvala lepa za upravljeno delo in za pripravljeno osnutek poročila. Skrbno smo ga prebrali. Veseli smo, da ni večjih sprememb v zvezi s predlaganimi mejnimi vrednostimi. Seveda pa si moramo še pogledati prihodna obdobja. Tudi mi vidimo luč na koncu predora za vprašanje dizla, tako da bi si želeli več napredka že ta teden. Seveda pa nekaj skrbi nam povzročajo te, uh, ti predlogi spremembo zvedo s citot toksičnimi zdravili. Mi se tega nismo dotaknili zaradi določenih razlogov. Imamo uh, cel seznam uh, pri teh direktivah uh, v zvezi z rakotvornimi ali mutagenimi snovmi. Tako da za citotoksične snovi pa nimamo trenutno ustreznega seznama, tudi nimamo nobene znanstvene ocene za Evropsko unijo. Nimamo ocene učinka ne vemo, kakšni bodo eh, socialno-ekonomski eh, učinki. Tako da se moramo o tej temi na komisiji še pogovoriti, ali je sploh ta direktiva o rakotvornih in mutagenih snoveh ustrezna za eh, citotoksična zdravila. Imamo tudi akte, recimo o farmacevskih izdelkih, tako da neke smernice imamo, ampak jih bo treba posodobiti zadnjih tednih smo se ukvarjali z vprašanji dizla in malce je, me skrbi, da je prehitro, da bi eh, zadevne snovi že vključili že v tretji predlog. Predsednik komisije Juncker je v svojem pismu o nameru uh, eh, dejal, da je zelo pomembno, da se o tem drugem in pa tretjem krogu dopolnitev pogovorimo še za časa tega mandata komisije in parlamenta. Tako da je pomembno, da najprej obravnavamo to, kar smo pripravili, pa bomo videli, kaj se bo razvilo iz razprav tudi v svetu in potem tudi v parlamentu. Glede kadmija, svet svetovalni odbor za varnost in zdravje pri delu je podal dve možnosti, meno vrednost ena oziroma meno vrednost štiri skupaj z biomonitoringom. Naša pravna služba je svetovala naj ne gremo po tej poti biomonitoringa, kajti direktiva o rakotvornih in mutagenih snoveh obravnava predvsem zrak, tisto, kar vdihnejo delavci. E, gre za snovi, ki jih je mogoče vdihniti oziroma snovi, ki jih lahko sprememo prek kože. Tako da smo imeli uh, na svet naše pravne službe. No, ampak uh, vaš predlog je bil nekoliko pozen, tako da moramo še počakati. Glede kadmija je pravna služba svetovala naj v pravno besedilo direktive ne vključimo biomonitoringa. Sveda so tukaj še uh, predlogi držav članic, ki že uporabljajo biomonitoring, da bi se uh, uporabila manj stroga vrednost, ki bi jo spremljal biomonitoring. Ampak mi tega pač ne moremo naložiti državam članicam. Glede formaldehida, <coughs> hid, formaldehida smo se pogovarjali tudi v svetovalnem odboru. Vemo, kakšno posebno situacijo imajo v Združenem kraljestvu in pa tudi na Irskem. Bomo videli, kakšne spremembe bi bile ustrezne. Potem prehodno obdobje za berili, pa tudi za druge snovi. Potem smo se dolgo pogovarjali, Tudi vi ste nekateri predlagali, da ne bi bilo to obdobje krajše ali pa daljše, tako da bomo videli, kakšno bo končno mnenje. O tem se bomo pogovarjali, to si bomo zabeležili. In seveda potem s tem šli tudi v trialog. Pomen ocene učinka in pa trdne znanstvene ocene je, izredno, je izredno pomemben. Um, resno smo povzeli predlog Jerka v zvezi s tem, um, da so citotoksična zdravila lahko tudi rakotvorna. Toliko, to so trenutno moji komentarji. Veselimo se že naslednje različice poročila vsekakor bomo eh, lahko na nekatera vaša vprašanja odgovorili tudi v pisni obliki, kajti obrniti se moram še na nekatere kolege, da odgovorijo na ta zelo specifična vprašanja. Eh, Najlepša hvala. Vidimo, da imamo še nekaj dela pred seboj, glasovali bomo 20. novembra in do takrat bo še kar nekaj sestankov poročevalcev v senci. Sedaj gremo na naslednjo točko. Na dnevnem redu gre za vzpostavitev stabilizacijske funkcije za evropske naložbe. Sedaj damo kar takoj besedo prebralcem mnenja gospodu Enrikeju Kalvešambonu. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. In sedaj bom prišel na španščino. Estimados kolegas, estimados ponentes. Spoštovani kolegi, poročevalci v senci. Kontekst predloga komisije je obdobje, ko se Evropska unija sooča s pomankanjem naložb, kar omejuje možnost gospodarske rasti v Evropski uniji in spodkopava konkurenčnost. Ima pa tudi negativni vpliv na ustvarjanje delovnih mest ter ekonomsko in socialno kohezijo. Spomniti se moramo na to smešno vprašanje evropskega proračuna, ki predstavlja nič celih devet odstotkov oziroma en odstotek, ne zmore zagotoviti naložb, ker nimamo dovolj sredstev. Če odštejemo sredstva za delovanje in za SKP, imamo sredstva za solidarnost, ampak v državah članicah, ne za evropske programe v ZDA imajo za to namenjenega od 25 do 30 odstotkov eh, federalnega proračuna. Zato, da naša unija ima gospodarsko in monetarno unijo, je res smešno. Svetovna kriza je pokazala navike omejitve razpožljivih inštrumentov posameznih držav članic, ki so individualni, ki temelijo skoraj izključno na enotni monetarni politiki. Evropska eh, gospodarska monetarna unija ni opremljena za oblažitev velikih asimetričnih šokov in za učinkovito zagotavljanje vzdrževanja ravni javnih naložb držav članic. V nobenem primeru. Zato je treba konsolidirati in udejaniti Evropsko gospodarsko unijo in zato pa potrebujemo odločne ukrepe ne samo držav članic, zakaj bi potem potrebovali skupno valuto, ampak tudi zadostno podpore z proračunskih inštrumentov in inštrumentov za usklejevanje politik, ki bi jo zagotovila Evropska unija. Funkcija stabilizacije mora stabilizirati javne naložbe v obliki interesov držav članic, ki so utrpele veliko asimetričnih šokov, ko mehanizmi za stabilnost v državah še niso zadostni. Torej, imamo vprašanje stabilnosti in vzdržnosti. Nimamo koordinacije finančnih eh, politik in so naletele na omejitve. In takrat v tem primeru potrebujemo Evropski sklad za stabilizacijo. Pripravljalec mnenja meni, da je to bolje kot nič. In ker gremo v pravo smer, bomo to podprli. Zato bom tudi predlagal naši skupini, da to podpre. Istočasno pa moramo opozoriti na vrzeli, kajti s tem ne bomo rešili vseh obstoječih težav znotraj Evropske monetarne unije. Vendar je to vseeno bolje kot nič. Dolgoročno gledano bi lahko s tem preprečili upad rasti brezposelnosti, lahko bi spodbudili kohezijo in ustvarjanje delovnih mest. Vendar pa tukaj naletimo na dve težave, ki jih želim povdariti. Seveda zato potrebujem podporo vas vseh. Prvič. Imamo predvidena sredstva v višini 30 milijard evrov, kar predstavlja polovico tega, kar smo namenili za reševanje države članice, ki ni zelo velika, naprimer um, tako velika kot je Irska in ta sredstva niso dovolj. To je jasno. Jasno je, da ta sredstva niso zadostna in to bi se lahko naučili iz kriz, iz preteklosti. Rad bi omenil tudi kriterije in merila za upravičenost. Ti namreč upoštevajo stopnje brezposelnosti, kar je pomemben kazalnik. in treba je tudi preučiti, če gre za strukturno brezposelnost ali ne. In eh, če ta država potrebuje okrepitev v obliki stabilizacije. Vendar pa to ni edini kazalnik. Evropska monetarna unija in tudi Evropska unija se soočata s ne omejeno rastjo neenakosti in ne sprejemljivo stopnjo revščine. To je med seboj povezano, seveda. Zato je treba temu dodati tudi kriterije, ki so povezani s socialnimi vprašanji. Ni namreč prav, da mislimo, da bomo okrepili Evropsko monetarno unijo samo s finančnimi sredstvi. Nimamo zgodovinskega primira Evropske monetarne unije, ki ne bi temeljila na politični uniji. Če politične unije ni, je razpadla tudi monetarna unija. To pomeni, da je tukaj najpomembnejši socialni vidik, ko gre za brezposebnost in ko gre za to, da spodbudimo čim boljšo uporabo in učinkovitost tega sklada. Predsedojoči pravi, da govorim preveč in da se moram ustaviti. Dobili ste torej bistveni koncept. Pričakujem vse vaše prispevke, prosim, da si preberete tudi moje stališče in prepričan sem, da bomo lahko obogatili poročilo, s katerim želimo dobiti čim bolj učinkovit in vizeljiv sklad za spodbujanje ustvarjene delovnih mest in socialne kohezije tega novega inštrumenta. Najlepša hvala. Poročevalec v senci za ELS je gospod Didje, vendar ga ni. Vendar pa mi je poslal svoj prispevek. ELS podpira uvedbo takšnega stabilizacijskega inštrumenta, če bi z njim zaščitili naložbe držav članic v času krize. Želijo Evropo, ki bi ščitila in zato pozitivno podpira predlog komisije za ta inštrument, s katerim bi ublažili asimetrične šoke. Vendar pa menijo, da obstaja odprto vprašanje, in to je močna okrepitev v primeru asimetričnih šokov in tudi krize, s čimer bi seveda povečali področje uporabe te direktive. ELS tudi podpira 30 milijard evrov in povečanje tega proračuna, da bi lahko kako okrepili po programe za stabilizacijo in tudi ključna področja. Sklad bi moral podpreti ključne naložbe, zato da bi prišlo do ustvarjanja delovnih mest. Poročevalec v senci pa bi rad dobil tudi pojasnila pripravljalca mnenja glede tega, če želi v prihodnosti dobiti makroekonomičen inštrument za stabilizacijo, kar je omenil pripravljalec mnenja. In po drugi strani, da pripravljalce mnenja meni, da bi ta inštrument lahko uporabili za več mehanizmov, med katerimi bi lahko izbirale države članice. Poročalec v senci bi rad dobil nekaj pojasnil glede tih vprašanj. To je prispevek gospoda Didija Žufraja. Sedaj pa Agnes v imenu skupine SD. Uh, also on behalf of our shadow rapporteur, we tudi jaz imam prispevek v imenu poročevalca v senci, ki ga ni tukaj. Gre za stališče v zvezi s predlogom komisije o vzpostaviti Evropske stabilizacijske funkcije za naložbe. Tukaj gre predvsem za vprašanja v zvezi z odborom Ekon, vendar pa imamo vsaj eh, tudi mi nekaj vprašanj. Namen tega sklada je treba pojasniti v okviru že obstoječih inštrumentov. Vzpostavitev stabilizacijske funkcije je ena najboljših idej glede očinkovite in smotrne porabe evropskega proračuna za graditev odpornosti našega gospodarstva in za spodbujanje gospodarske in socialne kohezije. To je zelo dobra plat vendar pa gre pri socialni kohezijski dosti več kot zgolj za ustvarjanje delavnih mest in izobraževanje. Zato bi radi tudi videli okrepitev stebra socialnih pravic, ki jih je treba upeljati v merila za te naložbe. In tukaj podpirano mnenje našega pripravljalca mnenja. Imamo tudi pogojevanje upravičenosti in kriterijev in po našem mnenju EFSI ne bi mora, mogel um, do izvajati kontracikličnosti. To je tukaj kontraproduktivno. Zato moramo upoštevati, da države članice, ki se soočajo s težavami, imajo že takšne programe. In drugič, tukaj se upošteva samo referenčne vrednosti brezposobnosti za države članice, ne upošteva pa se povprečja brezposobnosti v Evropski uniji. S tem mislim, da bi lahko zagotovili to, da se to funkcijo uporabi takrat, ko se to res potrebuje, ne samo, ko gre za referenčne vrednosti držav članic, ampak da se upošteva tudi evropsko povprečje. Če s tem inštrumentom želimo zagotoviti večjo stopno socialne kohezije, je treba upoštevati evropsko povprečje brezposelnosti. Zato, da ocenimo, če bomo s tem dosegli večjo stopno kohezije. Če upoštevamo samo stopnjo brezposelnosti in asimetrične šoke, bi bilo to premalo. Četrtič, stabilizacijska funkcija ne bi smela biti omejena na investicije in mehanizme za zavarovanje, kot to predlaga komisija. Mi bi radi vključili tudi schemo za brezposelnost. V primeru, da moramo zagotoviti sistem za domestila za brezposelnost v določeni državi članici. In petič, menimo, da bi morali tukaj kaj predvideti tudi vloga Evropskega parlamenta glede upravljanja tega sklada, še posebej, ko gre za ocenjevanje vzdržnosti javnih naložb. Komisija tukaj upošteva samo možnost diskrecije, vendar pa menimo, da bi Evropski parlament moral biti udeležen pripravljalcu mnenja želimo vso srečo in veselimo se že sodelovanja za to, da dobimo čim boljši predlog. Pour... Euh, najlepša hvala, gospa Trivesis, za. Ekr, najlepša hvala, gospod predsedojoči, najlepša hvala pripravljalcu mnenja S, to, s, to, s tem inštrumentom bi morali preprečiti asimetrične šoke in negativne gospodarske vplive v regiji ali državi članici in da bi jih kriza prizadela huje kot druge. Imamo kriterije v četrti točki, ki niso v skladu s ciljem ne upoštevajo primerjave med eno regijo ali državšence z drugimi, ampak primerja vrednosti ene države z vrednostmi v preteklosti. Tako asimetričnih šekov sploh ne moremo izmeriti. S takšnimi parametri ne moremo rešiti teh težav. Imam vprašanje za komisijo. Tukaj uh, gre zato, m, mm, da ne upošteva znanstvenih eh, terminov. Mogoče gre za napako v prevodu. Radi bi omenili tudi dostop do finančnih trgov nekaterih držav članic. To je nepoznavanje maastrihtskih kriterijev držav članic v Uniji. Če države članice ne morejo izpolniti meril, jih morajo močnejše države članice podpreti, tukaj gre za konvergenco in zato potrebujemo spodbude. Kaj bi se zgodilo v primeru recesije? Države članice bi morale obdržati socialne izdatke, naložbe znižati in potem dobiti sredstva iz stabilizacijske funkcije. Tudi tukaj imamo definicijo. Povprečje OECD-ja se vrti okrog 3 odstotkov BDP-ja. Naložbe v Italiji, na primer, kot je povedal gospod Calvi Šambon in eh, Irska, ki sta dobili za reševanje 44 milijonov evrov. V primeru velike krize s 30 milijardi evri ne bi mogli storiti veliko. Zato v predlogu spremembe številka 25 povdarimo potrebo po večjih eh, sredstvih in ne po reviziji, ampak mora komisija sama oceniti svoje delo, opraviti evalvacijo in lahko si že mislimo, kako bi izgledala ta ocena, ki jo sama v sebi opravi komisija. Zato ima gospa Jengirijus prav glede parlamentarnega nadzora in zato se čudim, da tukaj nimamo več primerov zahtev glede parlamentarnega nadzora. Tudi to je treba podariti v predlogu spremembe. V tem primeru gre za sklad, ki je meddržavni, da se odločimo, kje mora priti do parlamentarnega nadzora tukaj v Evropskem parlamentu ali v nacionalnih parlamentih. Iz EFSI-ja hm, potrebujemo sredstva in komisija mora oceniti svoje delo in ne predideva nobenega demokratičnega nadzora. Zanima me tudi, zakaj tukaj ne predvideva komisija nobenih sprememb glede evropskih prispevkov. EFSI je podvržena nadzoru Evropske komisije. Bi predvidevali nekakšne reševanje držav članic eh, pomankljivosti v evropskem v, ev, s, evroobmočju. In takšen postopek je za naše državljanje netransparenten. Tukaj gre zopet za krčenje transparentnosti. Noben državljan ne more več razumeti, zakaj gre. In zgleda, da je bilo to storjeno namenoma. Evropska unija gradi vedno več struktur, demokracije vedno manj in eh, Evropska unija želi oblikovati vse politike brez svojih državljanov. V angliški verziji vidimo najvišjo stopno posojil za države članice in da je to treba omejiti na fiksno zgornjo mejo v višini 30 milijard evrov načeloma. Lahko tukaj razložiti, zakaj gre, ko govorite načeloma. Načeloma, ja, ampak to je podobno kot radio Erevan, ne vem. Rah Zato sem proti takšnemu besedilu lahko komisija uvesti nove kriterije za to in da je ta sklad podvržen neodvisnemu organu. In kot tudi drugi menim, da je tukaj treba uvesti parlamentarni nadzor. Vi želite ukrepiti Evropsko komisijo in komisija mora potem e, dobiti edine pristojnosti po vašem, da spremeni kakršne koli postavke. Najlepša hvala. Gospa Lamberts. Najlepša hvala. Mislim, da je delo poročevalca zelo dobra osnova, ampak današnja razprava kaže na to, da se bomo morali pogovoriti o nekaterih pomembnih točkah. Naše preliminarno mnenje je, da je gotovo pozitivno, da se je Evropska unija pripravljena naučiti kaj novega po finančni krizi. Evropski parlament je vedno k temu pozival, vedno pozival k temu, da vključimo socialno razsežnost v naš razmislek. Število predlogov sprememb, ki so priloženi, gre v to smer in z veseljem bi jih podprli. Pomembno je investicije usmerjati v podporo javnih sredstev držav članic. Pogosto vidimo, kakšne so socialne posledice rezov v državne proračune. Vidimo tudi, kakšne so socialne posledice neposredno za naše državljane. Poskrbeti moramo torej za nekakšno izravnavo učinkov, tako v pravem času kot na pravem mestu. In v tem smislu je to koristno, Se pa strinjamo s tem, kar ste povedali o pogojevanosti. Zelo moramo biti previdni glede uporabe tega načela, še posebej zaradi proticikličnih učinkov. Pa tudi zaradi učinkov na nekatere med tistimi, ki so najbolj ranljivi. Prav tako se moramo vprašati, kako bomo to pospremili tudi v kontekstu specifičnih priporočil za države članice v Evropskem semestru. Če nekatere države članice ne upoštevajo priporočil, potem jih ne moremo kar tako nagraditi z sredstvi iz sklada, če bi zato lahko izvedle ukrepe že veliko prej. Strinjam se s tistimi, ki pravijo, da treba širiti merila preko teh statistik za zaposlovanje. Paziti je treba torej, katere kazalnike bomo uporabljali pri ocenjevanju stanja v državah članicah. Z veseljem bomo torej spremljali to razpravo, to, kar so povedali vsi drugi. Treba je ugotoviti tudi, kako naj bi bilo s transparentnostjo pri tem dosejo, tudi na to se bomo navezali. Hvala. Merci, Najlepša hvala, gospoda Ljarika, ni tukaj, nihče ga ne nadomešča, prav tako tukaj ni več gospoda Martana čisto na kratko predajamo besedo še Evropski komisiji, čeprav res na kratko, saj že nekoliko zamujamo. Najlepša hvala. Imem je Olivia Galgo, prihajam iz Gede Ekfin. Zahvaljujem se poročevalcu za odlično upravljeno delo. Gre za mnenje o Jezefu. Veselimo se tudi prihodnih razprav z Evropskim parlamentom. Še posebej je pomembna podpora Evropskega parlamenta pri pospeševanju razprav na svetu. Te razprave zaenkrat stagnirajo, saj države članice še čakajo na politična navodila glede tega, kako naj postopajo. Kar zadeva predloge spremembe poročevalca, bi želela nekaj pojasniti, še posebej glede 30 milijonske ovojnice za to funkcijo. Prebrali smo si predlog spremembe 25 in ga tudi razumemo. Ampak naša dožnost, kot dožnost Evropske komisije, je to, da skrbno izvajamo evropski proračun in prilagajamo naš predlog tudi temu, kar je mogoče znotraj prihodnih marž proračuna. Predlagali smo torej povečati zgornjo omejitev skladno za predlogom večletnega finančnega okvira, ampak če do takšnega povečanja sredstva ne bo prišlo ali pa to ne bo usklajeno z povečanjem sredstev, potem bo razpoložljiva marža verjetno niža od tega, kar je predvideno trenutno. Kljub temu pa smo prilagodili tudi znesek podpore, ki naj bi jo odobrili znotraj stabilizacijske funkcije, tako da naj bi bila ta 30 milijardna. Ovojnica dovolj so vse tiste države članice, ki so dosegle ta prag aktivacije po prejšnji finančni krizi. Ocenujemo, da naj bi stabilizirali približno 30 od, 10 odstotkov izdatkov za javne naložbe, kar ni zanemarljivo, poleg posojil, ki so zagotovljene po proračunskem predlogu. Predvidevamo tudi možnost za stabilizacijsko podporo iz ISM-a, to bi bila usporedna podpora in to bi prispevalo k izrazitemu povečanju stabilizacijske funkcije. Bi pa to zahtevalo tudi razvoj specifičnih zakonodajnih instrumentov v kontekstu ISM-a. Predlog spremembe 26. Mislim, da ne smemo pozabiti na splošne omejitve celotne ovojnice za to funkcijo. Želeli smo se izogniti temu, da bi bil ISF dostopen le eni ali dvema državam članicam, zato smo uvedli tudi drugo omejitev za posojila torej države članice, ki ne presegajo 30 odstotkov razpoložljivih znesko. Pomembno se nam zdi ohraniti to omejitev, zato da zagotovimo enake pogoje za vse države članice. Predlog spremembe 28 mislimo, da je pomembno, da uredba ne postavlja pod vprašanje lastne koristnosti. V predlogu spremembe očitno piše, da ISF ne bi imel učinka na stabilizacijo, kar je nekaj, s čimer se ravno ne moremo strinjati. ISF bi lahko zagotovil izogibanje recesijski spirali. In na ta način bi prepričali tudi dodatno deterioracijo gospodarske situacije. Pod pogojem posojil naj bi ISF prispevali tudi k zmanjšanju stroškov pri soočanju velikih šokov. To že pomeni pomembno sporočilo in to bi že lahko prispevalo tudi k stabilizaciji finančnih trgov. Na to pa še vprašanje vezano na znesek 30 milijard. Kaj smo želeli povedati z načelom principle Gre torej za znesek, predviden za posojilo, ne pa neko glavnico, ki je predviden na sploh. Zdaj pa še merilo upravičenosti. Funkcijo smo skušali načrtovati tako, da bi se izognili moralnim tveganjem in pa stalnim prenosom. Zato smo se pri merilih osredotočili na nekakšno vedenje vlad. Država članica ima torej lahko nekakšen postopek, s katerim se sooča proti šoku oziroma se sooča s šokom, ampak vendarle lahko upoštevamo tudi sklep sveta, ki ugotovi, da recimo država članica ni izvedla ustreznih ukrepov, da bi odpravila situacijo. Ugotovili pa smo, da se precej strinjamo glede nekaterih drugih stališč, tako Evropski parlament kot komisija. Veselimo se tudi dodatnega sodelovanja in upamo, da bomo besedilo še izboljšali. Najlepša hvala. No, razen če bi res želel povedati, kaj je pomembnega, prosim, da si zelo kratek. Ob pol enih moramo zaključiti. Enrique. Kar lotimo se dela, zavihajmo rokave. Dober sklep. Hvala. Zdaj pa zadnja točka v dopodanskem delu sestanka, vzpostavitev programa za pravice in vrednote, pripravljavka mnenja je bilo v tem primeru Jean Lambert. Prosim, da ste dovolj kratki za to, da bodo besedo dobili še drugi poročevalci in poročevalce, poročevalke v senci. Um, Najlepša hvala, samo da poiščem pravi dokumenti. the, uh, the establishment of the rights and values program. Kaj piše v tem mnenju o vzpostavitvi programa za pravice in vrednote? Ugotavljamo, da gre za prevetritev obstoječih programov financiranja, združitev dveh obstoječih programov financiranja, to je tudi navedeno v moji obrazložitvi. In tukaj gre za sklade v naslednjem večletnem finančnem okviru, ki so bistvenega pomena za izvajanje določb iz temeljne listine človekovih pravicah. Tukaj gre predvsem za ta del, ki je vezan na pravice delavcev. Poskrbeti je treba za boj proti diskriminaciji na delovnem mestu in pa za vrzel v plačah. Promovirati je treba vključujoča delovna mesta, poskrbeti za ustrezno dostojno obravnavo delavcev in zato prav gotovo ta sklada je pomemben. To lahko umestimo tudi v nekatere prejšnje razprave, ki so potekale danes, spoh eh, mnenje gospoda Kunkarna, ko gre za izvajanje listine o temeljih človekovih pravicah. Ena od ključnih točk, ki bi jo želeli podariti, je to, da morajo biti predlagani predlogi sprememb čim bolj omejeni in skladni s tem, kar predlaga odbor EMPL. Podarjati moramo, promocijo pravic in vrednot. Ni dovolj, da govorimo le o zaščiti pravic in vrednot. In to odraža tudi predlog spremembe, ki zadeva trenutno financiranje za Equinet, ki združuje tudi različne pobude za zagotavljanje enakosti med spoloma. Zelo pomembno je, da te organe vzpostavimo z nekim statutom in na ta način zagotovimo tudi podporo relevantni zakonodaji EU. To je pomembno za različna telesa civilne družbe. Z večino predlogov spremembe se lotevamo tudi samega naslovnega dela tega, torej da tukaj govorimo dejansko o pravicah, enakosti in vrednotah, torej rights, equality and values, moramo dejansko promovirati razsežnost pravic v predlogu spremembe 12 govorimo tudi o tem, da to mora biti relevantno za ljudi, kadarkoli govorimo o evropskih državljanih, se vedno zapletamo v vprašanje tega, da tukaj govorimo o državljanih v smislu statusa ali pa na nek vključujoč način o vseh, ki so pač prisotni na teritoriju Evropskih unije. In če govorimo o nečem, kar so temeljne pravice in pa vrednote, mislim, da moramo govoriti o nekakšni inkluzivni politiki, da ne bo slučajno kdo izključen iz tega, da bi dostopal do sredstev iz tega sklada. Poskrbeti moramo za to, da bodo vsi dobrodošli. Na to pa še en predlog spremembe, vzpostavitev neposredne povezave z novo uredbo o varstvu podatkov. Že prejšnji poročevalci so to omenjali, tega se moramo zavedati in tudi to moramo tukaj podarjati, še posebej, ko to povezujemo tudi z spletnim sovražnim govorom in pa rasizmom. Kar zadeva zgradbo tega besedila, bi predlagala, da pri prilogi, kjer se navaja seznam dejavnosti, to besedilo v, prenesemo v normativno delo besedila, tako da bo to v ospredju, da bo jasno, da je to del uredbe, in bo jasno, da je to tudi del področja uporabe te uredbe. No, to so bile te ključne točke, na katere sem želela opozoriti poslance in poslanke. Veselim se sodelovanja. Hvala. Najlepša hvala. Samo še četrt urice imamo na voljo. Prosim poročevalce v senci, da so čim bolj kratki in jedrnati. Dve minuti recimo, sicer se ne boste mogli oglasiti vsi poročevalci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 potem, ko bomo zbrali vse predloge sprememb, bomo gotovo lahko dobro delali. Dotaknil pa bi se ene točke. Občutek imam, da vse politične skupine podpirajo to, da bi morali v spredje postaviti vprašanja, ki se nanašajo na invalido, invalide. in to skladu s konvencijo o pravicah invalidov. No, ampak v povezavi z manjšinami pa uh, par stvari pogrešam, par stvari bi morali bolj izpostaviti. Potem je tukaj še vprašanje varstva podatkov. Predlagal bi, da smo previdni, ne bi smeli sprejeti predlogov, ki jih je na dolgi rok težko uresničevati. Četrta stvar, ki bi jo želel izpostaviti, pa se nanaša na kazalnike. Zelo odločno se moramo zauzemati za to, da v celotnem procesu vse čas ohranjamo jasne kazalnike. Na ta način bomo lahko dobro izmerili, kako se denar porabi. Imeli bomo tudi boljši nadzor. Sodelujem, eh, eh, veselim se sodelovanja in prepričan sem, da bomo na koncu tega sodelovanja dobili svežen, ki bo ustrezno sledil zadanim ciljem in ki bo tudi civilnim organizacijam pomagal, da se bodo lahko osredotočile na najpomembnejše naloge in da bodo uresničevali naše prioritete. Hvala v imenu SD. Pavel, dve minuti, prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik, govori gospod Zanonato. Zahvaljujem se najprej poročevalki, gospe Lambert. Strinjam se s številnimi komentarji, na katere je upozorila kot predstavnik skupine socialistov in demokratov. Bi si pa želel to besedilo še izboljšati z nekaterimi usmerjenimi predlogi sprememb, tako da bomo dejansko dobili učinkovit instrument, ki bo imel pozitivne učinke, še posebej v smislu boja proti diskriminaciji, socialnemu vključevanju bolj marginaliziranih skupin in darljivih skupin v našo družbo. Na osnovi tega programa moramo širiti skupne vrednote, na tem namreč temelji Evropa in evropski državljani bi morali te vrednote imeti za nekaj samoumevnega, čeprav tega še ne morejo storiti zaradi tega, ker so pod pritiskom, zaradi populizma, zaradi skrajne desnice, ki si pridobiva vedno več moči v Evropski uniji in zato so pravice in vrednote še toliko bolj pomembne, treba jih je okrepiti. Aprila smo na Evropskem parlamentu sprejeli dokument, v katerem pozivamo Evropsko komisijo naj oblikuje instrument, s katerim naj bi poskrbela za to, da bo civilna družba še vedno lahko skrbela za varstvo človekov pravic. Odziv komisije je bil pozitiven v tem smislu, ampak predlog ne gre dovolj daleč nevladne organizacije težko prispevajo k ščitenju človekovih pravic in temeljnih pravic znotraj Evropske unije. V številnih državah članicah organizirano delovanje civilne družbe dejansko stigmatizirajo in predstavnike teh nevladnih organizacij tudi napadajo. Veliko sredstev je treba preusmeriti ravno na nevladne organizacije, zato pa potrebujemo bolj fleksibilne mehanizme financiranja. Na to pa še splošna ovojnica v tem programu. 121 milijonov evrov. Škoda se mi zdi, da ni bilo za to zagotovljenih več sredstev. Je to namreč sklad, s katerim bi se soočili z enim večjih izzivov Evropske unije, ki bodo še kako pomembni v naslednjih letih. Glede osnutka mnenja se strinjam s, pripravl s pripravljavko, da bi morali nekatere dejavnosti iz programa prestaviti iz prve priloge v normativni del besedila. In strinjam se, da bi morali zagovorniki človekovih pravic in pa izobraževalci najti mesto tudi v normativnem delu besedila. Mislim, da bi morali dodati kakovost k temu naslovu, ustrezno spremeniti naslov. Ste na zriadenie programu práva a hodnoty som sa oboznámila naozaj so zaujatím. Ehm, Hvala lepa. Tale predlog sem si pogledala s velikim zanimanjem. Gre za eh, varstvo demokracije, gre za zagotavljanje enakosti in pa sodelovanja. In vsi si prizadevamo za to. Veseli me, da imamo zdaj po določenem času tukaj spet predlog ki se ukvarja tudi z boljšim vključevanjem Romov v družbo. Sem in tja imamo eh, različne mnenja, ampak veseli nas, da bomo v naslednjem programskem obdobju posvetili pozornost tudi sovražnemu govoru na internetu. Tega je vedno več poleg tega se je pomembno osredotočiti tudi na invalide ali pa na pripadnike določenih verskih skupin. Seveda bi se želela posvetiti tudi pravicam otrok in pa pravicam invalidov. Hvala. Eh, e, Najlepša hvala, Marino Depinto v imenu Alde. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi omenil Zakaj se mi zdi to mnenje tako zelo pomembno? Evropska unija se nahaja v krizi zaradi porasta skrajnežev in ravno zaradi tega je pomembno, da na podlagi tega mnenja popeljamo Evropsko unijo nazaj k svojim vrednotam, vrednotam človekovih pravic in vrednotam, ki daje človeška bitja v središče svojih politik. Ne moremo dopustiti, da Evropska unija postane prostor samo prostega pretoka kapitala in blaga. Moramo odkrepiti svoboščine prostega pretoka ljudi. V Evropski uniji obstaja zelo hud problem in to je vzrok za obstoječo krizo. In tudi zmage populizma v nekaterih državah. Človekove pravice so postale nekakšne božične lučke, ki jih obesimo takrat, ko nam je to všeč, vendar pa človekovih pravic ne izvajamo v praksi in jih ne uvajamo v evropske politike in politike evropske politike o teh ne govorijo. Zato moramo zopet usmeriti evropske voditelje in zastopnike naših državljanov. Ne sme priti do tega, da ostanemo samo pri lepih besedah, ki jih uporabljamo, ko dajemo kakšen lep govor ali pa na slavnostnih dogodkih. Najlepša hvala, nihče se ne javlja v imenu guje, zelenih ali pa kogarkoli drugega, tako da predajam besedo ponovno gospej Lambert za nekaj sklepnih besed. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, hvala tudi vsem kolegom in kolegicam za pozitivne komentarje. Zdi se, da bomo res lahko dobro delali skupaj in upam, da bomo na koncu tudi izboljšali predlog za ta zelo pomemben instrument. Seveda bom upoštevala vse argumente, ki so bili še kako pomembni v smislu začite manjšin. Prav tako je pomembno povdarjati skupne vrednote, mislim, da je to pomembno za vse nas. Z vidika varstva podatkov mislim, da moramo razmišljati tudi o tem, ali ljudje sploh razumejo pravice, ki jih imajo. Tudi mi na odboru Empel nismo vsega dovolj dobro razumeli, v smislu varnosti pri delu. Tudi na delu je dobro, da ljudje nimajo občutka, da se nadzoruje čisto vsak njihov premik, klik z miško ali pa vnos v računalnik. Najlepša hvala, lepo se zahvaljujem kolegom in veselim se vseh predlogov spremembe. Najlepša hvala. 90. leta 20. novembra naj bi o tem glasovali na odboru Empel, na odboru Libe pa 3. decembra, to je vodilni odbor. Naš naslednja seja bo 18. oktober 2018 od 9. do 12.30 tukaj v Bruslju. Se upravičujem, ker sem vas nekoliko priganjal proti koncu, ampak Zahvaljujem se tudi tolmačem za to omejitev, ker sem moral preganjati, smo delali tudi veliko bolj učinkovito. Hvala.